No, okay. Als nächster Punkt der Tagesordnung. Eh, Ta izjavi Evropskega sveta in komisije o sklepi zasedanja Evropskega sveta 18. in 19. oktobra. pozdravljam in mu predajam besedo predsedniku Evropskega sveta, gospodu Van Rompu. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, po kratkem a presrčnem pozdravu prijetju Nobelove nagrade ki je bila deljena Evropski uniji, ki smo jo imeli za nagrado za naše preteklo delo in za poziv, da podvojimo naš trud, smo se na svetu osredotočili predvsem na gospodarske zadeve, še posebej na izvanje pakta za rast in delovna mesta, ki smo sprejeli junija lani in na razpravo o umestnem poročilu o poglavni Evropske monetarne unije. Govorili smo tudi o vprašanjih, za katera vem, da se vsi zanimate in to je imenovanje prostega mesta v odbor Evropske centralne banke. O tem smo govorili tako jaz kot vaš predsednik na začetku sveta. Evropska unija se zauzema za spodbujanje nekopravnosti in enakosti med spoloma. To smo zapisali tudi v pogodbo. Včerajšnje glasovanje v odboru za gospodarske zadeve je razumljiv izraz skrbi, da moramo glede tega storiti še več. Še posebej, ko gre za Evropsko centralno banko vendar pa vemo tudi, da odbor za gospodarske zadeve meni, da ne postavljajo pod vprašaj profesionalne kompetence kandidata. Prejšnji teden v Evropskem svetu sem pozval vse predsednike vlad in držav, da predlagajo ženske kandidatke, še posebej na gospodarskem in finančnem področju, kjer je premalo žensk. Povdarili smo, da moramo biti aktivni pri spodbujanju teh postopkov. Upam, da bomo s to novo obvezo k ravnovesju enakopravstva med spoloma, bo Evropski parlament sprejemal odločitve pri kandidatih samo na podlagi profesionalnih kompetenc in sposobnosti, zaradi tega, ker moramo nujno zapolniti to prazno mesto. Sedaj pa gremo na gospodarska vprašanja, ki so bila bistvo naših razprav. Najprej rast in ustvarjanje delovnih mest. Še vedno trpimo zaradi pomankanja rasti. 25, milijon, eh, 25 milijonov oseb v Evropski uniji je brezposelnih, še posebej je med njimi veliko mladih vsi naši, vse naše napovedi za raz za naslednje leto so eh, zelo temačni. To pa seveda zahteva svojo ceno v naših družbah. V več državah je prilagajanje težko in dosti bolj dolgotrajno, kot smo pričakovali. Popravljanje proračunskih primankljajev in spodbojanje konkurenčnosti bi bilo potrebno tudi brez gospodarske krize v Evropski uniji. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da si porazdelimo breme tega prilagajanja in da politike usmerimo predvsem v zmanjšanje, znižanje brezposelnosti. Tukaj evropski inštrumenti lahko zelo veliko pomagajo. Spodbujanje Vključevalne rasti in delovnih mest je še vedno naša prioriteta in naš končni cilj. Sprejeli smo obveze v paktu za rast in delovne meste, ki ne morejo počakati. Te moramo prenesti v dejanja in konkretne rezultate. Zato smo sprejeli svežen vreden 120 milijard evrov za napredek enotnega trga in za doseganje ciljev EU 2020. Pomembno je, da spodbujamo spremljene ukrepe za socialno vključevanje, socialni razvoj, za razvijanje konkurenčnosti naših industrij in da do konca izkoristimo potencial v mednarodni trgovini. Medtem bomo novembra razpravljali o večletnem finančnem okviru v Evropskem svetu potrebujemo evropski proračun, ki bo usmerjen v rast, čeprav ta predstavlja samo en odstotek evropskega BDP-ja, je to proračun za investicije in to lahko izredno vpliva tudi na rast. Vzpostavljanje zaupanja v evroobmočje je ključnega pomena, da spodbudimo notranje popraševanje in rast. Sedaj lahko opazimo prve rezultate našega truda. Naj vam dam nekaj primerov. Razpon se je zmanjšal v skoraj vseh evropskih državah, proračunski primankljaji so sedaj nižji in konkurenčnost in izvoz je porasel v skoraj vseh državah. Prihodni bančni nadzornik je tudi velik napredek. Pred nekaj tedni smo tudi sprožili mehanizem za evropsko stabilnost ki sedaj vključuje 700 milijard evrov. Mm, predsedniki vlad in držav pozdravljajo napredek in trud Grčije in grške vlade in pa trud in žrtovanje Grkov. Evroskupina bo tudi pregledala napredek te države in na podlagi poročila trojke sprejela potrebne ukrepe. Spoštovane poslanke, poslanci, naš naslednja, naša naslednja razprava v sodelovanju s predsednikom Komisije Evroskopine in Evropske centralne banke in tudi skupino štirih predsednikov in z vašim predsednikom Evropskega parlamenta smo razpravljali o umestnem poročilu prispevek držav članic in Evropskega parlamenta je bil res velik. Srečal sem se z vašimi poročevalci, koordinatorji in predsedniki odborov. Gre za umestno poročilo, s katerim bi želeli preučiti podporo za različne ideje, da bi dobili in dosegli zaključek do konca decembra. S tem pokrijemo različna področja, ki zahteva tudi dodatno delo. Evropski svet podpira to delo in predlaga konkreten načrt, ki naj bi prepravili do decembrskega srečanja, da bi lahko storili korak naprej pri vseh pomembnih področjih, na katerih temelji Evropska monetarna unija. Junija smo se dogovorili, da bomo prekinili začaran krok med bankami in državami. Zato želimo dobiti enotni nadzorni mehanizem, zato da bi preprečili bančna treganja in čez eh, mejno širjenje eh, krize. Zaradi tega želimo pripraviti ta mehanizem do januarja 2013. Tako bi lahko ta mehanizem začel delovati v tem letu, torej naslednje leto. Zato moramo sprejeti odgovornost, da se držimo te velikopotezne časovnice. Ne moremo pa si privoščiti, da bi sedaj popustili. S tem, da bomo delili nadzornika, je treba poštevati več različnih vidikov. Kot prvo, ločiti moramo med monetarnimi odgovornostmi Evropske centralne banke in nadzornimi dejavnostmi in nalogami. Evropska centralna banka mora upravljati nadzor na svoj način, s tem, da uporablja tudi nacionalne organe in njihove nadzornike v meri, ki je najbolj primerna. Treba je tudi s tem mehanizmom doseči zagotovitev in integriteto enotnega trga. Vse države članice lahko sodeluje, zato mora biti mehanizem vključujoč in transparenten. To pa seveda pomeni tudi dožnosti in naloge za vse. To je pomemben korak naprej, zato da dobimo resničen dober okvir za naš finančni sektor. Treba je začeti z ukrepi, s tem, da harmoniziramo nacionalne resolucije in pa načrte za jamstva depozitov. Junija smo se dogovorili o rekapitalizaciji iz mehanizma za evropsko stabilnost, takoj ko bomo ustanovili ta mehanizem. Zato smo prosili Evroskupino, da ustanovi operativne kriterije. Za stabilno ekonomsko monetarno unijo potrebujemo tudi močnejši okvir za gospodarske politike in tudi za proračun. Veliko smo že postorili. Naj povem drugače. Če resnično uporabimo vsa urodja, ki jih imamo, šesterček, dvojček, evropski semester z vsemi priporočili, nov makroekonomski proces in pa pogodbo za koordinacijo in upravljanje za stabilnost, potem smo resnično storili velik korak naprej k fiskalni uniji. Treba je tudi zagotoviti dolgoročno stabilnost, zato pa um, se moramo naučiti bolje upravljati z uh, šoki krize in preprečiti širjenje krize. Prejel sem mandat skupaj s kolegi, da še naprej preučimo vse možnosti do decembra. Države članice lahko sprejmejo razli različne dogovore z evropskimi inštitucijami in se zavežejo k reformami s tem, da se upošteva posebna priporočila sveta za rast in delovna mesta. Treba je tudi preučiti možnost za fiskalne zmogljivosti v evroobmočju. To pa seveda zahteva še nadaljne preučevanje. To seveda ni povezano s pripravo večletnega finančnega okvira. Ključnega pomena bo za novo monetarno unijo, da je legitimna in pa odgovorna. Zato se strinjamo, da potrebujemo demokratični nadzor in to na ravni, kjer se sprejemajo odločitve. Zelo pomembno je, da poglobimo ekonomsko monetarno unijo s tem, da uporabimo vse oro, vsa orodja, zakonodajna orodja in da ostane transparentna za vse državšence, ki niso v evroobmočju. Kot na vseh svetih smo želeli tudi posvetiti nekaj razprav o naših strateških področjih na zunani, področju zunanje politike. Sedaj odnosi s Kitajsko. Če si pogledate dolgoročno, te odnose potem lahko ocenimo naš vrst Kitajska septembra kot zelo pozitiven. Kot vemo, naš ključni partner doživlja korenite spremembe. Mi si želimo konstruktivno sodelovati z novim vodstvom. Poslati je treba enaka sporočila Pekingu, tako težka in lažja na vseh ravneh z našimi stiki. Kitajska je pripravila možnosti sodelovanja med Evropsko unijo in Kitajsko, tako bomo storili tudi mi z našimi lastnimi predlogi. Na to področje se bomo vrnili, ko bomo pripravljali naslednji vrh, ki bo na Kitajskem jeseni leta 2013. Drugič, razpravljali smo o kriznih področjih na svetu v Siriji, Iranu in Maliju prvič smo razpravljali o razvoju dogodkov v Maliju na Evropskem svetu. Situacija ima posledice na varnostnem, humanitarnem in regionalnem področju v Sahelu. To seveda vpliva tudi na našo varnost. Zato se Evropska unija zauzema za prizadevanje k mednarodnem trudu v okviru Združenih narodov, da bi stabilizirali situacijo. Zato želimo pospešiti naše načrtovanje operacije za krizno upravljanje in želimo tudi podpreti resolucijo 2071 varnostnega sveta. Šlo je za zelo pozitivn vrh. Še posebej zaradi tega, ker bomo dobili ta enotni nadzorni mehanizem že leta 2013. Zato želimo še okrepiti ekonomsko-monetarno unijo. To je naš največji prispevek za to, da bi resnično okrepili zaupanje v evro območje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo v imenu komisije gospod predsednik Barozo. Najlepša hvala, gospod predsednik, predsednik sveta, spoštovane poslanke in poslanci. Svet je bil prvi v sklopu treh svetov, s katerim želimo prispevati k kratkoročni stabilnosti in k doseganju dolgoročnih ciljev. Dosegati moramo naše cilje na področju rasti in ustvarjena delovnih mest. Resnica je, da kriza še vedno obstaja, države še se soočajo z recesijo, brezposobnost je visoka. In to samo škodi socialni koheziji in zelo obžalujem situacijo, ki jo doživljajo evropski državljani. Moramo pa izraziti politično voljo zato da dosežemo enakost, enakopravnost in pravičnost. Državljani v evropskih državah žrtvujejo veliko zaradi situacije, ki je nastala zaradi prekomernega zadrževanja v javnem sektorju in tudi zaradi recesije v zasebnem sektorju. Zaradi tega želimo zagotoviti upanje v, za naše državljane, da bodo vreli v rast in ustvarjanje delovnih mest in da najbolj ranjivi državljani ne bodo trpeli. Želimo tudi podpreti pakt za rast in delovna mesta. To pa zahteva investicije 120 milijard evrov in tega še nismo začeli izvajati. Veliko napredka smo že storili, vendar pa to ni dovolj. Eh, predstavniki držav članic so spraševali kaj, kje so ovire in kakšna je časovnica. Mislim, da je sedaj skrajni trenutek, da začnemo s pogajanji. Naj vam dam nekaj primerov. Veliko bomo dosegli na področju reševanja, alternativnega reševanja sporov. Imamo pa celo vrsto predlogov, ki so ključnega pomena za rast in poštenost. Reforma javnih naročil vključuje mandate za sporozume s tretjimi državami. Strokovna kvalifikacija, evropski podpisi, tudi tukaj je treba doseči nek nov zagon na vseh tih področjih. Države članice morajo storiti največ, da bi spodbudile eh, oživljanje paketa za rast. Pri tem je treba tudi dokončno pripraviti zakonodajno na tem področju pokažimo našim državljanom, da je, se Evropa zauzema na, za rasti in delovna mesta. Če govorimo o rasti, se treba zavedati, da moramo prispevati k popolnemu eh, popolni rekonstrukciji gospodarstva. Potrebujemo tudi ustrezne evropske davke na osnovi predlogov, ki smo jih dobili od desetih držav članic. Eh, to popovdne bo komisija pripravila eh, sklepe sveta za okrepljeno sodelovanje na tem področju. To bo prvi korak eh, v tej smeri, prav tako bomo pripravili akcijski načrt glede eh, davčnih goljofij, vključno z davčnimi oazami do konca tega leta. Prav tako vam eh, potrjujem, da bomo po sprijetju paketa o zaposlovanju vključili tudi garancijsko schemo, ki bo omogočila mladim, da bodo po štirih mesecih brez dela po zaključeni formalni izobrazbi lahko dobili delovno mesto ali dobili ponujeno pripravništvo. To bo podpiral socialni sklad. Prav tako bomo vzpostavili kakovostni okvir za pripravnike, tako da bodo lahko zaživeli v delovnem okolju. Te ukrepe sprejemamo zato, da bi preprečili izgubljeno generacijo v Evropi. Spoštovani člani, ne gre samo za vpliv na rast in zaposlenost poslovanju, kjer moramo nekaj narediti ključnega pomena, je, da bomo do konca leta prišli do sporazuma eh, skupnega mehanizma nadzora nad bankami. To je tudi osnovni pogoj za eh, nadaljne izvajanje Evropskega mehanizma stabilnosti. Z doseganjem dogovora na tem eh, področju bo Evropa ponovno spostavila zaupanje, sprijela ključne odločitve v časih krize in se stabilizirala v časih eh, krize. Bodimo si na jasnem, doseganje dogovora na tem področju je ključnega pomena za kredibilnost eh, pri naši nadaljni politiki na področju monetarne ekonomske unije. Eh, ne glede na trenutni zakonodajni proces je svet potrdil ključna načela, na katerih slonijo sklepi komisije kar pomeni, da je ta unija odprta za vse države članice, ki želijo sodelovati. Kot smo že večkrat povedali, ne potrebujemo novih svetov v Evropi, novih delitev med eh, državami z evrom in tistimi brez eh, evra. Sploh na ravni, kjer se sprejemajo odločitve komisija, pri tem misli predvsem tudi ta parlament. Treba izpostaviti enaka pravila in integriteto na enotnem trgu. To vključuje tudi danje nalog Evropske centralne banki za možnostjo eh, nadzora in osreznimi pristojnostmi poseganja vsako banko v območju za jasno delitvijo med nadzorno funkcijo in monetarno politiko. To bomo odločali v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Pomembna točka je, da naj bi dosegli ta dogovor do konca tega leta, za kar so se dogovorili države članice. Upamo, da bodo države zdaj izpolnjene svoje zaveze, ki so jih sprejeli na najvišji ravni. Ne smemo pozabiti, zakaj tukaj delujemo. Napredujemo pri našem odzivu na krizo. Dokončno moramo spremeniti odnos med bančnimi dolgovi in državnimi dolgovi in to je treba storiti v nekaj tednih po Evropskem svetu nadzorni mehanizem bo dal pomemben signal našim državljanom, pa tudi investitorjem kot bankam. Evropski svet je prav tako odločil, kako pomembno je harmonizirati eh, okvire za jamstva na bančne vloge. Tukaj treba sprejeti nacionalne scheme eh, jamstva oziroma garanci. Potrebujemo ustrezna skupna pravila, tudi kar zadeva bančne kapitalske zahteve za banke. Tukaj bo parlament odigral ključno vlogo, komisija pa bo sodelovala z vami, tako da bi hitreje napredovali. Gospod eh, predsednik, eh, gospi in gospodje, preden si pogledamo dolgoročne ukrepe za eh, okrepitev Evropske monetarne unije, naj predstavim dvojni paket, TUPEK. Tukaj gre za enega pomembnih stebrov našega odziva na krizo v interesu Evropskega parlamenta, je, da vključimo čim več elementov iz fiskalnega sporozuma v metodo skupnosti, v skupnostno metodo. To počnemo z tupekom, z dvojnim paketom, dvojnim svežnjem. Zato so države članice začele razmišljati o tem, kako poglobiti Evropsko monetarno unijo tudi z vključevanjem aspekta solidarnosti. Ta svežen mora napredovati na tistih področjih, ki niso pokrita z drugimi zakonodajnimi elementi, ki urejajo enotno monetarno unijo. Zato moramo tudi poglobiti sodelovanje na osnovi mestnega eh, poročila, tudi v sodelovanju z Komisijo in Evropsko centralno banko. Naj povdarim, kako pomembne prispevke je dal Evropski parlament in predsednik Šulc k temu. Prejšnji teden smo eh, dobili signal, da bomo do decembrskega sveta pripravili eh, osnovni načrt, okvirni načrt z gradniki za prihodnost eh, Evropske monetarne unije. Predsednik, eh, gospod in gospodje, naj nekaj povem o fiskalni kapaciteti ekonomske in monetarne unije. Kot sem že povedal v svoji izjavi v parlamentu, moramo razviti ustrezni nadzor nad gospodarjenjem in okrepiti fiskalno kapaciteto kapaciteto. To bo dopolnilo naše prizadevanje za zavezojoči okvir za izvajanje ključnih ekonomskih politik v evroobmočju, da bi preprečili ne sorazmerja oziroma neravnotežja. Naslednji ukrepi morajo upoštevati specifične pogoje in specifične pobude, tako da bi bila ekonomska unija trajnostna. Pomemben faktor so pogodbena razmerja med državami članicami Evropsko komisijo. Eh, na ta način bi lahko sprijemali specifične ukrepe za specifično podporo za realizacijo programov po posameznih državah. To nima nobene zveze z odločitvami glede na dan naslednjega finančnega okvira, večletnega finančnega okvira, ki jih bomo sprijemali v naslednjih tednih. Gospod predsednik, gospe in gospodje, zahvaljujem se parlamentu za dobro sodelovanje pri vseh teh zadevah. Zelo pomembno je, da je parlament vključen na vsaki stopni tega procesa. Ustvarjamo novi sistem, v katerih bomo sprejemali več odločitev na evropski ravni. Zato potrebujemo več odgovornosti. Določiti moramo odgovornosti na ravni, kjer se sprejema odločitev. To je eden od, eh, eno od osnovnih eh, načel eh, bodoče ekonomske in eh, monetarne unije. Več demokracije mora pomeniti tudi več eh, transparentnosti, ne pa večjo kompleksnost. Imamo že zelo zapleten eh, sistem sprejemanja odločitev v Evropi, množenje postopkov, institucij in tako naprej bo Evropo napravil še bolj togo, tako da ne bomo mogli narediti nekaj za državljanje v času, kjer nas najbolj potrebujejo. To je še nekaj drugih ključnih eh, načel, ki jih moramo upoštevati. Graditi moramo na obstoječem institucionalnem in zakonodajnem okviru na osnovi eh, pogodb eh, skupnosti spodbiti moramo poglobitev evromoče, to je osnova za ukrepitev naše eh, valute evro. Zagotoviti moram konvergenco med obstoječimi in prihodnimi članicami evromoča. Upoštevati pa moramo integriteto politike, ki se sprejemajo na ravni trenutnih 27 držav članic, eh, v prihodnje 28 držav članic, sploh kar zadeva integriteto enotnega skupnega trga. Predsednik, gospod in gospodje, naloge so določene, ne smemo pozabiti, da bo ta tupek in ostali okrepi nekaj, kar se bo pridružilo drugim okrepom, ki jih izvajamo, govorimo o večletnem finančnem okviru, tiste vlade, ki vse čas govorijo o potrebah po investicijah za vzpostavitev rasti in delovnih mestih, da je treba vzpostaviti ustrezne instrumente na evropski ravni. To bo kritični test za našo zavezanost tej politike. Na svetu smo lahko podali tudi pomembno sporočilo glede Grčije in evroobmočja. Sklep, sklepe pozdravlja. Sklep pravi, da pričakujemo, da bo Grčija nadaljevala z reformami na proračunski eh, ravni in pri izva, hitrem izvajanju programa. To je potrebno, če želimo doseči večje zasebne investicije in zagon gospodarstva. To bo omogočilo Grčiji, da si zagotovi nadaljno rast in si zagotovi prihodnost v evroobmočju. Vlade držav članic so izrazile pripravljenost eh, ohraniti Grčijo znotraj evroobmočja, če bo storila svoje. Potrdili smo tudi zunanjo dimenzijo našega sodelovanja z državami, kot so Kitajska in potrebo po proaktivnem načrtu za trgovino, za gospodarstvo. Evropska unija mora zavarovati svoje interese v globalnem svetu in se soočiti z izzivi rasti. Ne smemo eh, spustiti nadaljne priložnosti za nadaljno liberalizacijo trgov. Gospe in gospodje, v času, ko mnogi naši državljani dvomijo v zmogljivost Evropske unije za soočanje z trenutnimi izzivi, je Euro nam je komisija, ki podeljuje Nobelovo nagrado, dala jasno sporočilo, potrebujemo še močnejšo Evropsko unijo. To je priznanje za projekt eh, miru in stabilnosti, ki nam je v zadnjih 60 letih prinesel toliko, je pa tudi velika odgovornost in izziv saj moramo pokazati eh, pogum eh, vsak dan. Vsak dan moramo sprejemati prave odločitve, odločitve, ki jih moramo sprejemati z poglobitvijo ekonomske in monetarne unije in z približevanjem politični uniji bomo zagotovili, da Nobelova nagrada ne bo podeljena ideji preteklosti, ampak ideji prihodnosti. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod Barozo. Zdaj odpiram razpravo. Za politične skupine bo najprej spregovoril za Evropsko ljudsko stranko gospod Dol. Gospod predsednik parlamenta, gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije, spoštovani kolegi. Sem po naravi optimist. Hkrati sem tudi realist. Konkretno moramo upoštevati dejstva in pa možnosti izvedbe. Treba je upoštevati tudi izkušnje iz teh zadnjih 60 let in pravzaprav je upravičena ta Nobelova nagrada, kajti to je priznanje za vse tisto, kar smo skupaj naredili v zadnjih 60 letih. Hkrati pa je to tudi spodbuda, da gremo naprej. Verjamem v Evropo, verjamem v skupnostno metodo, verjamem v dodano vrednost Evropske unije na podlagi njenih skupnih politik. Hkrati pa verjamem tudi v naše skupne naložbe na podlagi skupnega proračuna, iz katerega več 100 milijard evrov dobimo, vendar moramo dobiti več, potrebujemo več ambicioznih politik, politik, ki nam bodo pomagali, da bomo znova prišli do rasti. Zato pa, da te politike uresničemo, potrebujemo ambiciozen proračun in pred nami eh, eh, razprava pred to je to pokazala. Zato pozivam k odgovornosti vseh. Potrebujemo ustrezen finančni okvir za te ambicije in predvsem potrebujemo dogovor še do konca leta, če želimo biti verodostojni na vzven, gospod predsednik. Evropski svet prejšnji teden je pomenil novo etapo pri, v razvoju Evropske unije. Seveda smo sredi gospodarske krize, vendar smo se zmotili, ko nismo spoštovali naših, svojih lastnih pravil, svojih lastnih zavez. In v zadnjih mesecih smo veliko odgovornosti sprejeli, priznali v tem parlamentu prav tako in imamo zdaj nove inštrumente pred sabo. Torej, svežen o ekonomskem upravljanju, ne le da ga imamo, potrebujemo tudi njegovo izvajanje in o dvojčku se zdaj pogovarjamo in mislim, da bomo hitro prišli do dogovora v zvezi s tem. Ena od lekcij zadnje te krize je, da nikakor ne moremo izključevati nobenega območja, nobenega sektorja iz skupne politike, recimo bančništva. Pri tem je v naši skupini velika pozornost posvečena eh, predlogom sveto, da pridemo do eh, nadzora, enotnega nadzora nad bančnim sektorjem. Vse stvari so povezane v Evropi. Propad ene banke pomeni grožnje za celoten sistem. In če banke mislijo, da so prevelike, da bi propadle, potem je treba povedati, da nobena banka ni premajhna, da bi jo nadzorovali. Za vse to je pomembno, za naše državljane, za podjetja in tudi za banke, da bomo resnično lahko imeli zaupanje v bančni sistem. V skupini ELS se bomo trudili za to, da Evropa pride iz te krize. Tudi zato, da okrepimo Evropo, kajti Evropa je edina prava rešitev. Že 20 let enotni trg pomeni zgodba o uspehu, ampak zato, da, bo, da ga bomo ohranili, moramo zaključiti delo, ki smo ga začeli, moramo prisiliti države, da bodo hitro zapolnile vrzeli, ki še obstajajo v enotnem trgu in tu mislim predvsem na uh, enotni digitalni trg, kajti tu še vedno vsako leto izgubimo milijardo evrov, ker stvari niso urejene do konca. Spoštovani kolegi, Evropa je na križišču, nekateri si eh, želijo, da bi Eh, eh, zmanjšali njene kompetentnosti, kompetence, ampak mislim, da je Evropa bistveno več kot to. Od pogodbe, rimske pogodbe, je evropski projekt sinonim za blagostanje in mir. Zato je ta Nobelova nagrada upravičena, kajti Evropa je dejansko že 60 let zgled za vse v svetu. Seveda pa moramo za prihodnost okrepiti ekonomsko-socialno politiko, okrepiti solidarnost in delo na človekovih pravicah ter okrepiti svoje skupne vrednote. Gospod, gospod predsednik sveta, nujno je, to sem že večkrat povedal, nujno je, da v kriznih razmerah sprejemamo odločitve in ko sprejemamo odločitve, se zagotovo dogajajo tudi napake. Ampak najslabše v krizi pa je, da preveč čakamo. Potem potem je ti, potem, to je slabo za naše državljane. To bi vam rad še enkrat povedal, tudi zato, da bomo prišli do dobrega proračuna do konca leta. Tam bomo namreč dokazali, da si resnično želimo navzven, da si želimo uh, uspeha in uh, uh, uh, svetle prihodnosti. Še enkrat, veliko poguma vam želim v prihodnosti in vse najboljše za decembrski svet. Najlepša hvala. Für die frakcijo ne zaupa. Za politično skupino socialistov in demokratov ima besedo gospod Svoboda. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Predsednik eh, Van Rompuy, začel bom s tem, s čimer ste začeli vi vprašanje Evropske centralne banke in enakopravnosti med spoloma. Kot prvo imam drugo mnenje, kar zadeva vsebinske izjave, ki ste jih podali, ki so me zelo razočarale, kar pa me še bolj. Razočaralo je vaša predstavitev danes. Gospod Van Rompuy, to nam ne zadostuje. Nismo eh, pripravljeni sprejemati izgovorov. Ker sem verjel, da lahko napredujemo, sem tukaj zgradil eh, most. Eh, predsednik eh, je zgradil most. Ampak vse, kar pravite glede enakopravnosti med spoloma, je, da vam je dovolj. Želeli smo neko zagotovilo, kako bo šlo v prihodnje in tega zagotovila od vas nismo dobili. To zelo obžalujem. Naj zdaj nekaj povem o Evropskem svetu. Rezultat eh, je bil zmeren. Ni bil negativen, ampak manjkalo je vsebine. Pakt za rast. Doch nicht wirkt ne potrebujemo vedeti, kaj moramo narediti, da bo nekaj delovalo. Problem z paktom za rast in zaposlovanje ni samo pomanjkanje rasti, gre za to, da ne moramo bolj poglobljeno razpravljati, zakaj komisija še vedno ni sprijela tega, kar je ugotovila Svetovna banka, da so vaši izračuni napačni in da je politika spodbuja recesijo. Evropska ljudska stranka, ECR in liberalci so preprečili, da bi o tem razpravljali. Ne gre za pakt za rast, ampak gre za spremembo politike rasti. Potrebujemo politiko, ki ne bo spodbujala recesije, ampak rasti in zaposlovanje. In to zahtevamo tudi od večine sveta. Ne, a niste opazili, da naraščajoča brezposelnost, da je povezana za vse večjo eh, skeptičnost, evroskeptičnostjo. To je problem, s katerim se soočamo danes eh, in tukaj se vzpostavlja megla, ki jo ustvarjajo tudi gospa Merkel in ostali. Današnje probleme noče reševati, zato zamegljujejo situacijo. Gospod Olont je rekel, da potrebujemo bančno unijo sedaj ali relativno kmalo in to je pomembno. To ni vprašanje povezave med eh, Francijo in Nemčijo, gre za vprašanje različnih konceptov. En koncept pravi, institucionalna vprašanja so pomembna, razmišljamo o konvencije, ki jo moramo sklicati čim prej, mogoče že v decembru, razmišljamo o superkomisarju da pa bi razmišljali o socialnih eh, problemih, ki jih eh, ustvarja politika, o tem ne želite razmišljati in tudi ne o problemih v Španiji, Irski z bankami in dokapitalizacijo bank. O tem ne želite razmišljati. Naj vam povem samo eno. Mi kot eh, socialisti in demokrati ne bomo posili Španije, ne Irske. Borili se bomo za to, da dobimo bančno unijo čim prej, seveda z ustreznimi pravili, da čim prej. Eh, dokapitaliziramo evropski mehanizem za stabilnost. Tukaj moramo nekaj narediti. Eh, ta politika zavlačevanja je nekaj, čemu se upiramo. Potrebujemo eh, rešitev in to čim prej. Ne želimo poglobljanje krize v Španiji in drugih državah. To ni naš cilj, to ne more biti naš cilj in to je za nas popolnoma nespremljivo. Še enkrat socialno vprašanje. Gospod Van Rompuy, potrebujemo ta peti stebr za socialna vprašanja. To je nujno potrebno. Ne moremo dopustiti, da bo socialno vprašanje eh, obravnavano tako mimo grede z nekaj eh, stavki, ko ste dejali na tiskovni konferenci, vidimo socialno eh, mizero, ampak pri vas ni vaša naloga, da, da vidite, kakšni so problemi. Vaša naloga je, da najdete rešitve, zato ste tukaj. Zelo smo ponosni na Nobelovo nagrado, ki smo eh, jo dobili. Zelo smo ponosni tudi kot politična skupina, vendar pa si nismo eh, zaslužili Nobelove nagrade za socialni mir to nagrado si še moramo zaslužiti. Če jo bomo potem dobili, potem bom zadovoljen. Potem bomo lahko rekli, da nam je v Evropi uspelo, ampak tega še nismo. Mnogi okrepi namreč eh, gredo v popolnoma drugo smer. Nekaj še gospodu Cameronu. Gospodu Cameronu moramo povedati nekaj jasnega. Želi veto na proračun. Gospod Cameron, imamo močnejši veto. Če boste vi vložili veto na proračun, gospod Cameron. Potem bomo še naprej imeli proračun, proračun 2012-2013. Če bo gospod Cameron to naredil, bo pokazal, da ga Evropa ne zanima. Če bo ponovno eh, želel potisniti nazaj eh, dežele, kot je Poljska. Mi smo v boljši poziciji. Če Cameron tega ne želi, potem bo proračun 2012 eh, osnova za naslednje. Gospod Cameron, to lahko poveste gospodu Cameronu. Ne gre tako, da se gospod Cameron umika iz Evrope, želi pa vedno govoriti in biti zraven. Če ne želite take Evrope, potem ok, potem pa ne poskušajte vse čas eh, soodločati o tem, kaj se dogaja v Evropi. V Evropi naj odločajo tisti, ki se zauzemajo za Evropo. To je načelo, ki bi ga moral razumeti tudi gospod Cameron. Hvala lepa za. Alde ima besedo gospod Verhofstadt. Ja, gospod predsednik, eh, naj najprej pozdravim odločitev glede bančne unije v Evrop, na Evropskem svetu. Moram pa povedati, da sem mislil, da smo se za to odločili že v juniju. Boljše svet, ki odloča dvakrat o isti zadevi, kot da se ne odloča od ničemer. In ne sklene ničesar. Na vsak način me veseli, da se svet končno strinja z stališčem Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Od začetka smo eh, govorili, da mora ta sistem veljati za vse banke. Absurdna ideja je bila, da bi nadzorovali samo nekatere banke. In moja druga pripomba je, se navezuje na to, kar je povedal gospod Svoboda glede časovnici. Tukaj na to gledam bolj negativno, kaj ti pri časovnici je ta povezana s čim? Z unilateralnim koledarjem Nemčije ali kaj podobnega. Zdi se mi nesmiselno, da moramo najprej počakati devet mesecev, preden začnemo izvajati nekaj, kar bi morali sprijeti zakonodajo do konca leta. Devet mesecev zakaj? Čakati na volitve v Nemčiji, njihov izid. To je medvladna metoda. Če bomo morali vsakič čakati, vsakič, zato da bodo volitve v Italiji, v Nemčiji, Franciji in tako naprej, potem eh, ne bomo nič naredili. Druga pripomba je glede samega dokumenta. V dokumentu je nekaj dobrih zamisli, tukaj so tudi neke zamisli, eh, ki niso v redu, individualni nepogodbe. Evropska unija ni neki eh, privatni krožek eh, in povezava med državami članicami Evropsko unijo. Želimo skupne odločitve in skupno zakonodajo. In še nekaj, kar zadeva multilaterizacijo dolga. To vprašanje vam postavljam vedno znova. Kje je vaš eh, predlog za povračeni sklad in evropski trg? To je edini način, da se lahko obrestne mere znižuje v Evropi. Vzamite Slovenijo. Slovenija je država z manj kot 60 odstotkov javnega dolga. Istočasno jasno, imajo fiskalni deficit manjši od 3 odstotka. Kakšne obresti plačujo? 6 odstotne obresti. Zato, ker je majhen trg, za katerega se nišče ne zanima in nišče danes eh, ne želi kupovati obveznic eh, Republike Slovenije. In zato gre. Potrebujemo sprejetje tega dvojnega svežna. Če ne bomo dobili predloga za odbačni sklad, potem ne bomo potrdili eh, tega paketa. Enako velja za gospoda Šojblela, ki želi superkomisarja za ekonomske in monetarne zadeve. Mi ne bomo šli v to smer, tudi če bi bil za to brez eh, on a eurobond market. we are firm on this with the parliament. skupnega dolga oziroma skupnost dolga do takrat ne bom pristal na nobene druge odločitve. Poleg vseh ostalih ukrepov, ki jih moramo sprejeti. In potem še nekaj čisto drugega. Sirija. Mislim, da je čas, da Evropski svet tukaj nekaj naredi. Nobelova nagrada za mir nekaj pomeni. Vsi vemo, kaj moramo narediti v Srbiji. Potrebujemo čim prejšnjo prepoved letenja, tako da Asad ne bo mogel nadaljevati s tem, kar počne sedaj, uporablja svoje letalske sile za masakriranje svojega ljudstva. Ali pa postaja vedno bolj podoben Drezdenu. Dnevno ga bombardirajo, obstreljujejo ga vojaške sile Asada. In to je škandalozno, zdi se mi škandalozno, da Evropski svet in tudi druge evropske institucije ne prevzemajo svoje odgovornosti znotraj mednarodne skupnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferhofštad. Za zelene ima besedo gospa Hans. Spoštovani predsedniki, spoštovane kolegice in kolegi, najprej nekaj, kar zadeva uh, Eh, zadeve žensk v Evropskem parlamentu. Čestitam gospe Reding, mislim, da je s svojim predlogom glede kvot na pravi poti. Obračam se tudi na vse kolegice komisarke v Evropski komisiji. Mislim, da vsaka ženska, ki ima danes nek vpliv in moč znotraj Evropske unije, bi se morala zavedati, tega, da to temelji na kvalifikacijah in sposobnostih, da pa je to tudi rezultat tega, da so druge ženske uvijali instrumente, kot so tudi kvote. In vsi tisti, ki odločajo, bi morali na to pomisliti tudi, ko pomislijo na gospod Reding pričakujem od vas, eh, gospod predsednik, da boste nekako spodbudili eh, pozitivni eh, razvoj na tem področju, da boste pri tem podprli gospod Reding. Kar zadeva gospoda Merša, žalostno je, da se to dogaja. Mi kot zeleni tega ne bomo podprli. Gospod Van Rompuy, Mogoče vam zadošča, da je prihodnost žensk po letu 2018 zagotovljena. Nam ta informacija ne zadostuje. Mi hočemo danes žensko v centru moči Evropske centralne banke in se ne bomo potolažili z vašimi besedami. Gospe in gospodje, Nobelova nagrada se je tukaj večkrat omenjala tako ob robo. Vprašala sem se, ali sem se motila, ko sem slišala za to odločitev iz daljnega severa Evrope, sem bila globoko ganjena kot evropska političarka sem to razumela kot nepričankovano ljubezensko izjavo eh, temu velikemu evropskemu, skupnemu evropskemu projektu. In s popolnoma drugačnimi pričakovanji sem eh, pričakovala tale svet. Teflonsko preplastenje bi lahko to um, opisali kje je bil tisti trenutek, eh, ko so se ljudje ustavili, razmislili in eh, potem začeli razmišljati bolj veliko. To je zame osnova te nagrade, da razmislimo o tem, kaj smo skupaj lahko dosegli in kaj skupaj še lahko dosežemo. Ja, gospod Van Rompuy, vzeli ste si nekaj več časa za bančno unijo, saj si lahko to privoščimo, ker Evropska centralna banka pod vodstvom gospoda Dragija, tako kot prej pred pod vodstvom gospoda Trišeja, kupuje čas. Ugotovili smo, da je kriza prišla iz akutne v kronično fazo, ampak ne jemljite si preveč časa. In ne nalagajte si preveč eh, nalog, tako kot ste to danes storili v vašem eh, govori konec decembra. Ni samo čas, ko moramo imeti jasno zasnovo za bančni nadzor, ampak eh, moramo tudi pri vseh drugih stebrih, to se pravi zagotovitev vlog oziroma jamstvo za vloge in možnost zapiranja, likvidacije bank znotraj evroobmočja, znotraj nekega demokratično nadzorovanega procesa. Tudi to potrebujemo do konca decembra. Tukaj bi se navezala na kolega Svobodo. Gospod Van Rompuy, dejali ste, vse bo bolje. Prav, mogoče prebirate druge statistike kot jaz, ampak potem bi bilo zelo dobro, če jih izmenjava. Od eh, IVF-a, eh, Evropske svetovne banke imam statistike, ki kažejo, da čista varčevalna, stroga varčevalna politika ničesar ne izboljšuje, niti nacionalnih proračunov. Imamo večje deficite v kriznih državah, konjunktura šepa ne samo v kriznih državah, ampak povsod po Evropi. Imamo večjo brezposelnost, še posebej pri mladih, če to vemo, če vemo tudi od mednarodnega denarnega sklaza, da bo sanacija proračunom uspela samo pri, ob uh, tem, da si jo pomore gospodarstvo, potem vemo, kaj storiti. Konjunkturo lahko dosežemo z boljšo politiko za rast. Zanima me, kaj lahko pričakujemo gospod Tajani in gospod Oettinger sta govorila tako, da sem to razumela skoraj kot grožno. Evropa 2020 je nekaj, kar, na kar sta čisto pozabila. Trajnostno gospodarsko okrepanje v industrijsko-političnih modelih, kot si jih predstavljata Tajani in Oettinger, je sta nekaj, kar si ne česar si sama ne morem predstavljati. Predsednik Hollande in gospa kancerka Merkel sta govorila, po, sta govorila tudi po svetu, ko se je pojavljalo vprašanje, kdo je zmagal. Če izhajamo iz tega, da si nismo popolnoma zaslužili nagrade, potem to ponazarja to vprašanje. Poglobljena politična unija je nekaj, kar morata kot voz vleči Merkel in Hollande, gospa Merkel mora zelo zgodaj povedati, zakaj sama solidnost iz, eh, poslabšuje zadeve in gospod Olond mora eh, doma stopiti pred državljanje in povedati, zakaj mora tudi Francija neke soverenosti prenesti na Brusel. Hvala lepa za vašo pozornost. Gospa Sinclair, prosim. Um, Samo postopkovno vprašanje zanima me, ali lahko vsi govorimo dve minuti dlje zaradi pravičnosti. Samo to sprašujem. Das Wort hat jetzt Herr Kellenen für die Fraktion. Gospod Kellenen za EKR. Thank you, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. No, saj nekaj dobrega je prišlo iz prejšnjega tedna naprimer podpora enotnemu trgu za 27 držav članic, več odprte trgovino, trgovine, zmanjšanje birokracije in še nekatere druge stvari v zvezi z komisijnimi predlogi. Seveda bi si želeli več aktivnosti, ampak vse te pobude so dobre in gospod Varoso, podprli vas bomo pri teh pobudah, da jih boste izpeljali. Ko pa govorimo o glavni zadevi, namreč o evropski krizi, vidimo, da je bil vrh neuspešen. Gospod Van Rompuy, tako vi kot eh, gospod Barozo sta tukaj govorila tudi po prejšnjem vrhu junija. Govorila ste o uravnoteženju, solidarnosti, pri prevzemanju odgovornosti, govorili ste, da ste takrat veliko dosegli in tako naprej. Rekli ste, da je Evropa še nekaj korakov bliže rešitvi. Ampak seveda, čez poletje je postalo jasno, da nekateri ključni udeleženci, da so si nekoliko premislili in da je pravzaprav nekaj korak, korakcev naprej bilo preseženih z velikimi koraki nazaj. Izkazalo se je, da je šlo prejšnji teden še za eno zgrešeno, neizkoriščeno dobro priložnost. Lahko bi prišli do tega, da, da bi eh, eh, trgom zagotovili, da bo vse v redu, ampak žal tako ni bilo. Ko govorimo o Eh, mehanizmu nadzora, o skupnem, eh, eh, skupni podpori in tako naprej, o zajemnosti. Vse to pravzaprav kaže, da smo šli nazaj od tistega, kar je bilo prerečeno. Sam sem naklonjen tako severni kot sredozemski Evropi, ampak ne moremo iti še kar naprej tako, da ena stran ne želi predati proračunskih Uh, uh, uh, nadzornih mehanizmov, druga pa ne želi pokazati, kakšne so njene bilanč, bilance. Na noben način ne bomo tako prišli naprej, ne bomo prišli do rešitve krize, torej pred nemškimi volitvami. In kakšna je tukaj težava? Tu gre za težavo vodenja in upravljanja. Poglejmo odličen primer. Omenjeno je že bilo, ko je bila Evropska unija, ko je bila dodeljena Nobelova Nagrada se je takoj začelo prerekanje, kdo jo bo sprejel, kdo bo imel govor, kdo bo prisostval na večeri in ne moremo drugega tukaj, kot da pomislimo na vse tiste, ki si v resnici zaslužijo takšno nagrado, ker resnično zagotavljajo mir v Evropski uniji. Seveda že naprej od uh, hladne vojne in tako naprej. Pomislimo na predsednika Regana, uh, predse, uh, gospoda Kola, gospod Tečer, gospa, gospoda Gorbačova in tako naprej in tako naprej. Zagotovo si marsikdo tukaj le, uh, ima imena, ki bi jih postavil na takšen seznam. Vsi namreč so imeli skupno, kaj pa jim je bilo skupnega, imeli so politični pogum, bili so spre, pripravljeni sprejeti politično tveganje. Kakšen žalosten kontrast v primerjavi s tem, kar vidimo danes v Evropi. Danes ne sprejemamo težkih odločitev, uh, Eh, eh, razmišljamo, ne ukrepamo in tako naprej. Ta Nobelova nagrada je bila dodeljena Evropski uniji ne zato, ker se uspešno spopadamo s to krizo, ampak zaradi tega, ker nam to ne uspeva. Tu ne gre za sporočul, sporočilo čestitk, gre za milost, gre za uh, uh, darilo iz usmiljenja. To se je zgodilo zdaj, ker je Evropska unija šipka, ker ji ne uspeva uh, In treba je to sporočilo tudi ustrezno prebrati. Nehajmo s tem vzajemnim trepljanjem po ramenih, pojdimo naprej in sprejmimo na se končno to težko nalogo, kajti če želimo, da bo evropsko gospodarstvo res konkurenčno, moramo projekt znova zares zagnati. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa za GUE NKL, gospod Cimer. Spoštovani gospodje, Najprej bi se zahvalila gospe Harms in pa odboru Ekon, kjer je bila včeraj zvečer sprejeta odločitev, da se izreče priporočilo, naj se ta teden ne izvoli gospod Merš. To se mi zdi prav in to se mi zdi tudi signal, ki bo, upam, da prejel tudi večinsko podporo Evropskega parlamenta v danem trenutku. Zdi se mi namreč, da je to popolnoma napačen signal, da se nam razlaga, da morajo to Evropo še naprej voditi zgolj moški in da se s tem tudi signalizira, da vse, kar se vedno znova omenja v različnih, na različnih področjih Evropskih, eh, Evropske unije in eh, kar je potrebno za zagotavljanje varnosti in socialne varnosti, o tem odločajo samo moški. Tudi zadnji rezultati vrha so vidni. Pravkar je bilo rečeno, da sta dva uh, zmagovalca stopila pred kamere in da je bilo vedno znova rečeno, nihče ni izgubil, ampak vendarle so, ljudje so izgubili, kajti znova se igra na čas in se ne pomisli na to, da so nujno potrebni popravki evropske politike. In naj se vrnim še na primer pakta za zaposlovanje. Ne morete biti resni, da v svojih priporočilih ali v sklepih sveta potem zapišete, da gre za prilagajanje držav na strukturne sklade, ko gre za financiranje pakta za rast in stabilnost. To ne pomeni nič drugega, kot to, da postavljate pod vprašaj, da 25 odstotni delež za Evropski socialni sklad, da se to spodkopava in s tem postavljate pod vprašaj da bi se še naprej borili proti revščini in izključenosti, da bi v boj, boju proti revščini, za, da, da mora iti za boj proti revščini v 120 milijonov ljudi v Evropi. In potem govorite o tem, da je Nobelova nagrada za mir za Evropsko unijo zaslužena. To ne more tako biti. Kakšne signale bi moral ta vrh res oddati? Prvič, spoznanje in priznanje, da rast, eh, da stabilnost ne, ne vodi avtomatično do rasti. In treba je priznati, da je ta politika vodila do tega, da je na 100 tisoče ljudi dodatno zapadlo v podmejo revščine. Ne potrebujemo nedemokratičnega fiskalnega pakta, ki spodkopava pravice evropskih parlamentov in pa evropskega parlamenta. Potrebujemo pakt, ki bo služil 99 odstotkom nadomestil in uh, služil 99 odstotkom ljudi nadomestil tisti paket, ki služi samo enemu odstotku ljudi. Poglejte ponovno v Grčijo. Zadnja tranša znaša 600 milijonov evrov, ki naj poravna dolgove v javnem proračunu. To deli 30 milijard evrov, je, gre samo bankam. Podobno je bilo v Portugalsko. Od 78 milijard je bilo le 8 milijard evrov dejansko namenjenih za javni proračun. Saj to ni, za, ni ravnoteže, ki ga omenjate in ki se ga izvaja. To je treba spremeniti, to zahtevamo. In tu je časovnica za bančno unijo le majhen trenutek. Priznajte, da gre za to, da se razdrobi na banke, ki so nacionalno organizirane. Evropske investicijske banke bi tu lahko igrale neko dodatno vlogo. Popravite ta pristop, obrnite ga in potem bomo morda lahko govorili o upravičenosti Nobelove nagrade. Oh, Sedaj pa za EFD gospod Nigel Farage. Gospod Van Rompuy, ko ste prvič prišli sem, je šlo za precej drag govor. Rekl sem, rekel sem takrat, da ste tihi ubijalec demokracije in zdaj ste na tehnokratski način uspeli doseči svoje, ampak zdaj so stvari še hujše. Mislim sem, mislim sem, da bo šlo le za federalno unijo. Zdaj pa se kaže, da z vsakim korakom, ki ga naredite, tisto, kar želite, je popolna podreditev držav, popolna podreditev nedemokratičnim strukturam v Bruslju. Očitno sem se motil, mislil sem, da bo v redu tisto z reševanjem eh, bank oziroma eh, gospodarstva, ampak Eh, vi ste bili vse čas mirni, kajti ko ste govorili o tem, ste to videli le kot svojo priložnost, da sami prevzamete nadzor. Poglejmo, kako je bilo z Irsko, kako je danes z Grčijo. Trojka prihaja, 50 uradnikov, ki so nekaj dni v državi, ki pravčijo, kakšno je stanje. Potem pa uh, uh, vladnim ljudkam povedo, kaj smejo in česa ne smejo narediti. Ampak kar lahko povem tukaj je, da ko je šlo za reševanje Španije, ko je Španija to sprejela, je bila prav tako podvržena temu novemu redu. Potem pa Italija. Gospod Monti si zelo želi, da bi bila njegova država rešena, kajti sam pravi, da se boji, da lahko parlamentarna demokracija spodkople Evropsko unijo. Iz vsega tega vidimo, da bo nasl vaš naslednji korak za tiste, ki jih še ni bilo treba reševati, za tiste boste zdaj e, ustvarjali neke, neke proračunska jamstva, Zato, da, bosta, da boste lahko nacionalne proračune spodkopali potem, ko so bili sprejeti v nacionalnih parlamentih. Kar se tiče evroobmočja, je treba povedati, da gre za zelo temačno območje, ekonomsko, socialno, politično in bojim se tudi, da bo, ko bodo države prišle vse v to ječo, bodo tu dolgo ostale. Kar se tiče Nobelove nagrade, jo je dobila Evropska unija, lepo prosim. Res je, Nemčija ni zasedla Francije od leta 45, eh, vendar pa se mi ne zdi, da bi bilo sploh to eh, smiselno. Razen, če eh, ne, ne, ne verjamete tega, kar marsikdo govori, da so Nemci inherentno slabi. Če pa pogledamo še recimo milijone ameriških vojakov, ki so služili na evropskih tleh, ampak ne, tega se seveda ne sme omeniti, kajti z američanov ne maramo. Na ta način zdaj ločujemo evropejce tu imamo hude demonstracije, neonacistične stranke in tako naprej in bojim se, da podelitev te Nobelove nagrade le razvrednoti celotno organizacijo. Ampak to niti ni tako slabo, kajti v Britaniji so stvari jasne. Večina Britancev si želi ven iz Unije in uh, uh, uh Camerona bodo pač postili tam, kajti treba je iti naprej v tej smeri. Velike politične spremembe se pripravljajo v Britaniji, kajti milijoni glasu, eh, voljivcev so za to. Sedaj pa za neopredeljene, gospa Sinclair. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat imamo vrh, ki obljublja neke rošitve, ampak potem nič ne stori, eh, pač pa se zastavljajo nove vprašanja imamo neizvoljene, nekompetentne eurokrate in eh, vsi ti finančno krizo uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev. In to je huda cena, ki jo plačujemo za eurokratske sanje o Združenih državah Evrope. Ali se niste ničesar naučili? Gospod Barozo, vaši aparatčiki, nič vam ni mar za navadne ljudi. Vse v zadnjem času delate na hrbtih Grkov. Uh, Tam, pomislite, koliko ljudi se je tam ubilo, koliko ljudi je storilo samomor. To veliko pove. Ko govorimo o evro območju, se zdi, kot da stvari niso uh, uh, pod, pod udarom, ampak vidite, kako je. David Cameron je dal zeleno luč za bančno unijo, pa nič dobil za povračul, povračilo. Namreč Cameron tukaj obljublja stvari, ki niso mogoče, njegove besede so prazne in še enkrat imamo konzervativno stranko, ki eh, ostro govori o Evropi, eh, hkrati pa se izkaže, da je Cameron le pudel nemške kanclerke. Še naprej hodimo v spanju v Britaniji, zato kličem in pozivam konzervativne podpornike, vrzimo Camerona, pošljite mu, pošljimo mu sporočilo, zahtevamo referendum v Veliki Britaniji. Hvala, sedaj pa za LS gospod Kasulidis za minuto in 30. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Ta pristop od spodaj na vzgor, korakoma v obdobju štirih let ta puzzle, ki ga sestavljamo za monetarno unijo, z ekonomskim, proračunskim, fiskalnim in tudi z bančno unijo, vse to se počasi sestavlja torej v mozaik. Vendar pa so odločitve nekoliko prepočasne, nekoliko nejasne in izvajanje je zelo, zelo počasno, medtem ko se trgi odzivajo z izjemno hitrostjo. Glavno tukaj pri bančni uniji je moralno hazardiranje. To obstaja pri uh, uh, in s tem je treba pokazati, da ko plačevalcem, da tu moramo stvari urediti. Namen bank je, da bi si izposojala neposredno, neposredno od EMS-a skozi in pri tem pa bi potrebovali se ustrezen mehanizem za nadzor na ravni Evropske centralne banke, s čimer bi potem uh, zmanjšali breme suverenega dolga v državnega dolga v državah. Če tu ne bo neposredne kapitalizacije, je tu treba pripeljati na ustrezne ravni, vse to pa je seveda posledica ekonomske krize in zaradi tega je, mora ta novi mehanizem veljati retroaktivno, zato da pomagamo tudi bankam, ki so že v težavah. Hvala gospod Kasolidi za socialistično skupino, sedaj gospod Huang Ngok. Merci, Hvala gospod predsednik. Oktobrski svet se je odločil, da bodo začele končno se uveljavljati junijske odločitve. Torej, leta 2014 naj bi nadzorovali 6000 bank v evropskem območju, naj bi prišlo do rešitve krize v bančništvu in vse to pa na, na plečih davkoplačevalcev. Kajti državljani in še posebej tisti, ki so zaposleni, niso delinkventi, ki so odgovorni za to krizo. Resnični zlikovci so pohlepni financarji. In danes Danes pa obsobtožujemo državljane, da si želijo vedno več socialne države. Ampak ravno to je tisto, kar manjka v vašem umestnem poročilu in v vaših načrtih. Socialno področje, socialni stebr, pa tudi demokratični stebr. In ravno zaradi tega številni naši državljani že danes odhajajo na stran evroskeptikov. videli smo že v poročilu Tisen, da ne moremo priti do EMU brez resničnega socialnega pakta in brez resnične demokracije. Evropski parlament mora vsak, v vsakem eh, semestru govoriti o tem, kaj, počno, eh, kaj počne trojka in parlament mora imeti možnost, da se vključi tudi v upravljanje uh, eh, uh, uh, e MS. potrebujemo ustrezen proračun na evropski ravni zaradi tega, da se bomo odzivali na te asimetrične šoke, kot ste povedali, gospod Van Rompej. Toda ta uh, proticiklični sklad mora biti tudi trajnostno naravnan zaradi tega, da bo lahko skupnostno se odzival na vse tisto, kar se dogaja v Uniji. Spoštovani kolegi, številni med nami se strinjamo, da ne bo federalne tranzicije brez ustreznega uh, socialnega Eh, demokratičnega napredka, brez solidarnosti in to je tisto, kar morata naš predsednik in ta parlament govoriti v javnih razpravah. Hvala lepa. Hvala za Alde, gospod Desar, nes minuto in pol. Hvala. Gospod Barozo, gospod Van Rompej, ko vaju poslušam, se mi zdi, da je tu nek problem v zvezi s timingom. Namreč v nasprotju s tem, kar so drugi rekli, mislim, da Eh, evropska kriza še ni za nami. Torej, to, kar govorite, so stvari eh, za jutri, za pojutrišnje. Mi pa potrebujemo rešitve danes. Naj povem, o čem govorim. Prvič, kar se tiče bančne unije, vsi tukaj smo za. Ampak vprašanje je, kako bo učinkovita, kako bo dejavno operativna jutri, pojutrišnjem in tudi danes, ne pa čez eno, dve leti. In zato, seveda, v tem času pa se bo javni dolg povečal. Drugič. Hkrati z bančno unijo potrebujemo tudi nek solidarnostni mehanizem z ob, eh, eh, obvezujočim trgom v Evropi. Zdaj, zato da bodo države res prišle do rešitev zdaj. Tretjič, kar se tiče proračuna, ekonomska politika, naložbe in tako naprej, zdaj moramo to izpeljati, zdaj potrebujemo te politike, sicer bomo tudi jutri še vedno v recesiji, bolje to, da, da naredimo danes, predno bo prepozno. Četrtič, Kar se tiče enakopravnosti, eh, eh, eh, eh hvala za 30 sekund, ki ste mi dodali. Namreč še posebej, kar se tiče uh, Evropske centralne banke. Zdaj je treba stvari urediti, ne pa leta 2018. Zdaj so pomembne tudi pravice žensk v okviru Evropske unije In številne države še vedno ne upoštevajo tega vprašanja. In petič, kar se tiče politične unije, kar se tiče demokracije, kar se tiče legitimnosti in odgovornosti, zdaj moramo o tem govoriti, zdaj moramo iti tu naprej, sicer bomo izgubili zaupanje svojih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za EKR, gospod Epping. Gospod predsednik, naj najprej čestitam vam, gospodu Barosu in gospodu Van Rompoju za Nobelovo nagrado za mir. Žal, mm, ne moram čestitati gospodu Vidalu Kadrazu, podpredsedniku tega parlamenta, kaj ti na španski televiziji je predlagal, naj pošljajo Guardia Civil v Katalonijo, da uredi zadeve v zvezi z njeno samostojnostjo. Naj katalonci sami odločajo o svoji prihodnosti. Poglejte si premijeja Camerona glede škotske samostojnosti. Ki, on je rekel, dobro, pa imejmo leta 2014 referendum. Torej ne vojska, ampak demokracija. No, gospod Vidal Kvadras nam je potem poslal pismo v razlago in je stvari še poslabšal. To je to pismo in ko sem prebiral to pismo, se mi je zdelo, da je to spisal general Franco. On uh, samostojnost Katalonije ne imenuje ne demokratično, ne sploh uresničljivo. Gospod Šulc, kaj boste vi storili glede tega? Doslej niste storili nič. Gospod Šulc, rekli ste, da je Vidal Quadras izrazil svoje zasebno mnenje, da ni govoril kot podpredsednik, vendar on je to storil in bil je imenovan kot podpredsednik in on je podpredsednik 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kaj ne? Torej, gospod predsednik, ne bežite od resničnosti. Prosim, pozovite vašega podpredsednika, da se opraviči temu eh, parlamentu in pa kataloncem, kajti ni eh, vreden Nobelove nagrade za mir in rekel bi. Gospod Vidal Kvatras, tako se ne dela. Hvala lepa. Vaš prispevek k Evropskemu svetu boste verjetno kasneje podali. Sedaj pa ima besedo gospod Hači Georgu. Oprostite, gospod Hači Georgu, eh, modra kartica je bila dvignjena za gospoda Epnika. Izvolite. Gospod poslanec imeli ste kratek čas govora, ampak ste izhajali iz same ignorance in ste rekli, da poznate špansko ustavo. In gospod Vidal Kvadras je rekel le, da je treba aplicirati to ustavo. Vse ostalo je napačna interpretacija z vaše strani. To je sicer vaša stvar, ampak v celoti odklanjam to, kar ste rekel. Gospod Epping, boste se odzvali na to? Uh, Želel sem le povedati, gospod predsednik, da se ne omešavam v notranje zadeve Španije, ampak ne podpiram pod pripomp podpredsednika tega parlamenta, ki pravi, da je treba poslati vojsko v neko provinco. Torej, prepustite to volivcem, ne pa vojski. Vi veste bolje kot jaz, kaj je Guarte de Civil. Torej, govorimo o demokraciji in naj se katalonci sami odločijo. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Hači Georgo za eno minuto. Hvala lepa. Tu je bila situacija prikazana predvsej sivo. Ampak problem je, kaj bomo storili po tej analizi zahtevate, da se hitro sprejmejo odločitve, ampak odločitve prihajajo zelo počasi, nekateri ukrepi zelo pozno. V zgodovini človeštva demokracija nikoli ni, šla, ni bila izkoriščena v breme ljudi in narodov. Gre za to, da je bila sklenjena neposredna reprezentativno financiranje bank. In ne moramo zahtevati, da ciprčani in španci nosijo to breme. Ne gre za to, da zasebne dolgovi postanejo javni. In uh, sedaj ste dosegli uh, neko soglasje, vse ostalo pa prepuščate prihodnosti in to vedno naredite. Pravite, da vedno razmišljate šele takrat, ko se stvari sesujejo. Uh, Potem pa to vprašanje 10 odstotkov lastnega kapitala za banke. To je predlog, ki gre v to smer, da banke ne bodo več odobravali kreditev. Kako lahko to sploh še razumemo? Hvala sedaj pa za EFD, gospod Savela. Hvala lepa. Kar se tiče Nobelove nagrade za mer, rekla bi, da želite vi, gospodje, prevzeti to nagrado in potem bi res morali tudi um, se zahvaliti uh, državljanom, kajti oni so tisti, ki si zaslužijo zahvalo. V določenih državah državljani komaj da še preživljajo zaradi um, težav, v katere so zabredli. Evropski državljani na severu pa so državljani, ki uh, še vedno v duhu solidarnosti skušajo podpirati jug. In te dve skupini državljanov tukaj izvajajo bitko in skušajo še naprej se oh, oklepati te evropske vizije in evropskih sanj. Gospod predsednik, sedaj smo pri agenti za rast in zaposlovanje in moram reči, da sredstva za strukturni nesklade ne smemo zmanjševati kajti to so sredstva, ki so namenjena tudi za južni del in so nujno potrebna za gospodarsko rast. Hvala lepa, sedaj pa za neodvisni gospod Mölcer. Hvala lepa. Že pred samim vrhom je bilo napovedano, da ne bodo sprijete uh, eh, odločitve, ampak da bodo postavljene kretnice. Ampak te kretnice, po mojem mnenju, nadaljujejo centralističen labirint, ki je pa evroobmoče vodil v slepo ulico. Uh, namesto da bi tistim območjem, ki so blizu bankrota, dali možnost, da se omaknejo iz evroobmočja, kadar je to potrebno, je govora o fiskalni uniji, torej o bruselskem nadzoru nacionalnih eh, proračunov. Sedaj pa je predvidena še. Eh, še je predviden močnejši nadzor bank, kar velja pozdraviti, saj so špekulacije brez nadzora vodile do tega, da je bilo treba reševati eno banko za drugo z denarjem davkoplačevalcev. In banke pa ne bodo mogle uh, kar tako prispevati k rešitvi, kajti zato bi potrebovali večjo reformo. Ampak namesto, da tu potegnemo za zasilno zavoro, je treba še vedno eh, centralizirati Evropo, torej enoten um, proračun, potem Euro, za evroobmoče, potem pa še evro um, obveznice in to bi pomenilo. Um, da bi se združile dolgovi. Hvala. Sedaj pa gospod Mauro. Hvala lepa. Gospod predsednik komisije. Govorec je prekinil. Äh, kolega Dol in kolega Barozo, boste lahko tako prijazni, da prisluhnete gospodu Mauro, ki vam želi nekaj povedati. Tudi on sodi k vaši družini. Morda bi lahko bili malce bolj uljudni oprostite vsi predsedniki ampak eh, gospodu predsednika komisije sem želel govoriti mislim da zadeve sedaj tečejo bolje po vrhu pa ima človek vtis da se zadeve nadaljujejo tako kot pri mreži penelope dvakrat je treba reči isto čeprav smo mislili, da smo zadeve že sprejeli. Eno vprašanje, to enoten mehanizem nadzora, to je zagotovo dober kompromis, ampak kaj želi komisija storiti za to, da bo države članice, ki želijo odložiti uveljavitev tega, torej ki želi, da, da bo te države pripravila k temu, da bojo zauzeli bolj pametno stališče. Visoki politiki različnih držav so večkrat povedali, da je čas denar. Seveda obstaja problem teh držav, ki želijo več časa, ampak seveda gre tudi za to, da ne moremo vse predstavljati na dan sveti nikoli. In te odločitve moramo uresničiti odločno. Zato mislim, da so rezultati uh, vrha pozitivni in da jih moramo tako tudi gledati. Seveda pa je treba tudi se potruditi, da bo vse skupaj hitro resničeno. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Gualteri za socialne demokrate. Gospodje predsedniki, skupna valuta potrebuje tudi resnično gospodarsko unijo, ne samo neka pravila in načela, ampak dejansko eh, gospodarsko vlado, ki se opera na ustrezne institucije in zadostna sredstva. Zato želi parlament reči, da ne bo učinkovitih eh, rešitev, če se ne boste oprli na metodo skupnosti in na institucije skupnosti. Evropski parlament je parlament eh, evra, dokler bo evrovaluta unije in zato je pozitivno, da tudi v sklepih sveta se na to opozarja, ampak potem je treba to tudi konkretno resničiti. Boljša fiskalna unija za um, absorpcijo teh raznih šokov je potrebna, ampak javno pa je treba povedati, da je to lahko le, se pravi, fiskalna konsolidacija lahko le del uh, proračuna, ki se mora trpeti, uh, eh, upreti tudi na lastna sredstva. Ne more pa to biti neka preusmeritev uh, zato, da bi se odvrnili od tega, da, bi, da moramo tudi upravljati krizo. Posamezne rešitve bi bile neočinkovite, to pomeni, da bi se suverenosti prenesle asimetrično in to bi vodilo do demokratskega deficita. Socialni in gospodarski cili morajo biti določeni v postopku soodločanja in to v evropskem um, Evropski uniji, nacionalni parlamenti pa morajo se odločiti o tem, kako se bodo te cilji uresničili in dosegli. In to pa vodi do realističnega pristopa, do vizije. Imamo demokracijo, stabilnost in socialno eh, Evropo, to gre z roko v roki, zato potrebujemo še peti socialni stebr, zato da bomo lahko vključili tudi državljane in to z jasno časovnico. Prvič, varčevalna politika in pa odločitve vlad morajo biti popravljene, treba je ukrepati hitro, zato da bomo lahko izkoristili pogodbe za rast in za poslovanje. Drugič, naslednje evropske volitve morajo biti volitve za vlado Evropske unije, poreg tega moramo skritati konvencijo, zato da bomo lahko našli res demokratično. Um, vlado za Evropsko unijo in njeno vlado in parlament bo tudi tu svoje, izkoristil svoje pristojnosti. Gospod Brok, ste se ma, ste malo zašli. Sedaj ima besedo gospa Bowles. Really Hvala lepa. Koliko jih res razume, kaj pomeni, če bi imeli enotnega nadzornika? Zdi se mi, kot da bi tu imeli nekaj podobnega kot bančni uniji, ampak brez zaveznanosti, se pravi neka la, lahka varijanta. Vendar pa v primeru, da sistem eh, propade, to ne bo zadostovalo. Seveda to vse skupaj ostane v teoriji, ampak državljani morajo vedeti. Torej, da bi pa preprečili porazdelitev vremena, pa smo črtali tudi rekapitalizacijo španskih bank in drugega. Je, zakaj tako hitimo? Ali povdarjate dobro novico, preden bojo državljani zadeve razumeli, ali preden bo parlament našel nov način? Samo zadevo pa predstavljate v nedogled. nekaj več mesecev bi pravzaprav lahko res privedlo do pravega dogovora. In pri vseh tem dogovoru o bančni uniji pa ne vidim ničesar v CRD4. Ali bo Evropska centralna banka vse skupaj zaustavila, mislim, da moramo to vedeti in vedeti že vnaprej. Kar pa se tiče vprašanja žensk v Evropski centralni banki potrebujemo več kot samo govore in neke dolgoročne obljube. To je vse čisto drugačno od obljub v zvezi z enakopravnostjo spolov, ki so tako splošno pravzaprav šli uh, v napačno smer. Hvala lepa, sedaj pa za neuvrščene gospa Štasen. Hvala lepa, predsednik. Sklepi sveta. Tu smo pravzaprav odpirali odprta vrata eh, izvajanje strategije 2020 in nadaljni razvoj Evropske unije. To smo slišali, lahko se pogajate o čemer hočete, ampak če potem utaknete glavo v pesek pri temeljnih problemih, potem je situacija vedno slabša. Skupnostna valuta. Oziroma, skupna valuta na celini s, razli, s takšnimi razlikami, to enostavno ne more uspeti. In ne smemo skušati še več centralizirati v Bruslu. Tega evro ni vreden. Poleg tega je tako, da je večina državljanov ne želi prenos eh, pristojnosti v Bruselj in če tega ne veste, potem ste slepi. Zakaj se te signali iz družbe ne jemljajo resno? Kaj se mora zgoditi, da bi sklepali, da tako ne gre naprej? Še več krize, še več brezposelnosti, še več socialnih nemerov. Ta projekt je enostavno presega vse mere. In vrnite državljanom svobode in jim odzemite um, spon monetarne unije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Odi. Hvala gospod predsednik, gospoda predsednika komisije in sveta. Postopkovno vprašanje. Žal mi je, da uh, nismo imeli uh, Eh, predhodnih eh, političnih razprav pred tem svetom in pred Garkom. Strinjam se s tem, da bi bilo treba skupaj z nami pripravljati eh, to vrstne vrhe, zato da bi slišali, kaj menimo tukaj. Žal mi je pa, kar se je zgodilo. Zelo malo se je govorilo o rasti, zelo malo o, oziroma skoraj nič o konkurenčnosti velik načrt investicij v infrastrukturo, ampak v resnici kaj slišimo v tisku, da ste se dogovorili o koledarju oziroma načrtu za ustanovitev, za oblikovanje bančne unije. Kot številni pred mano, težko verjamem, da bo res prišlo tukaj do uspeha. Poglejmo, kako je z reformami. Francija pod Fionovo vlado je predlagala kar nekaj stvari, ki jih je junijski svet sprejel z novim predsednikom. Francija je recimo predlagala zmanjšanje javnega dolga, reformo eh, pokojnin, eh, eh, trga dela in te stvari je treba spremljati po posameznih državah. Kar se tiče socialnega področja, imamo nekatere pogodbene obveznosti, stališča pogodb. In kako je s starimi komunističnimi državami? Že osem let so članice In kako je tukaj z usklajevanjem minimalnih plač? Resnično je treba ponovno vzpostaviti zaupanje in upanje naših državljanov. Hvala, sedaj pa za socialne demokrate, gospod Guerrero Salom. Hvala lepa, gospe in gospodje. Torej, ne bi bilo prav, če bi zanikali, da je bilo nekaj napredka vseeno doseženega pri tem svetu. Vseeno pa je treba povedati, da tu ni šlo zelo daleč in zelo hitro. Če ne bomo hitreje napredovali, bo potem ciljev, ki smo si jih zadali, sploh ne bomo uresničili. Nekaj a, eh, odločitev, ki se ponavljajo, ampak če jih bomo uresničevali tako počasi in če bomo šele pozno zadeve konkretizirali in, bomo, in bomo dosegli neko neenakost pri uh, hudih vrčevalnih ukrepih in pa socialnih protiukrepih. Imeli smo že skoraj 30 vrhov, pa skoraj jih ne moremo več ločiti. Majski vrh iz leta 2010 je bil tisti vrčevalni, ta iz junija iz 2012 naj bi bil vrh za rast, ampak to vrčevanje, je ostalo vrčevanje, rasti pa še vedno nimamo. Torej, počasnost ukrepa. Ponavadi pravimo, da je pomembno hitro resničiti zadeve, ki so bile sprejete tudi že pri prejšnjih sklepih. Če pa sedaj prebiramo to zaključno eh, sklepne besede, pa vedno slišimo prihodnji teden in se bomo posvetili temu in tako naprej. In le 100 milijonov se bo dodalo za nek program. Tu tudi ne, nekega socialnega, um, socialne udeležbe pri socialnem dialogu, pri teh razpravah sveta. Torej obstaja tudi nevarnost, da države članice same morajo se spopasti svoje revščine, ampak potrebujemo tudi evropsko reakcijo za uh, Eh, revne v Evropi. Hvala lepa, sedaj pa gospod De Grandes Pascal. Hvala lepa, gospod predsednik. Obstaja neko staro načelo, ki ga imamo tudi v političnem in pravnem svetu. Tam reč, da se pogodbe morajo eh, upoštevati. Um, pakta Sunce-Rwanda. Imeli smo okrep, ki je bil sprejet junija na vrhu, te dogovori so bili sprejeti, trgi so si opomogli in nekatere odločitve so bile sprejete pozitivno. Tu lahko sedaj ta začaran krok eh, predremo navzdol. Bili so sprejeti ukrepi v smeri prave um, gospodarske in monetarne unije in tudi za zaščito evra. Evropski vrh pretej, iz preteklega tegna ima tudi pozitivne vidike dobro je, da se želi pospešiti bančno unijo, potem tudi dogovor 27, eh, da je potreben nadzor bank. Pomembno je tudi, da se ščiti evroobmočje. Kritičen pa moram biti, kar se tiče enostranskih izjav. Ni dopustno, da prihaja tu do svojevrstnih tolmačenj ki potem spači mandat eh, ministra za gospodarstvo. Nekatere točke sploh niso bile obravnavane. Gre za eno samo banč, en sam bančni nadzor in vse bančne note mora biti potem tu pokrite. Potrebujemo tudi jamstvo vlog in pa mehanizem za reševanje kriz. Nujno je potrebno, da ustvarimo bančno unijo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bulman präsident eh, liebe kolleginnen drage kolegice in kolegi vrh sem vrh tja evropa je še vedno v recesiji nimamo impulzov za rast nimamo zaposlovanja in gospod barroso morali boste sprejeti nove pobude še v vašem mandatu in gospod Van Rompuy, tudi vi boste morali sprejeti nove inicijative v vašem mandatu, drugače Evropa ne bo prišla iz krize, še tako intenzivni vrhovi tega ne bodo spremenili. Evropska mladina je brezposelna in gospod Baroso, imate instrumente, gospod Andor bi lahko vzel instrumente v roke, komisija bi lahko vzela v roke instrumente, zakaj? v okviru tega, kar imamo, teh zadolžitev semestra, zakaj ne naredimo obvezno za države članice, da od zdaj in takoj zmanjša število brezposelnih mladih vsako leto za določen odstotek, ki ga predlaga komisija. Zakaj lahko uh, vse možno um, predpišemo, ne pa borja proti brezposelnosti mladih. V Evropskem parlamentu čakamo na vašo pobudo. Potrebujemo več pristojnosti v gospodarski politiki na evropski ravni. To je pravilno. Osnovno vprašanje pa je, kdo ureja kaj. In vsakič, ko pride k nam gospod Šojble, nemški finančni minister, in reče, da hoče imeti močnega finančnega komisarja, rečemo super, naj to Ren naredi. Gospod Ren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 Eh, Evropskem parlamentu. Gospod Rejen, to je odlična naloga, če prejmete več pristojnosti, ampak potem potrebujemo jasen dogovor. Vi se boste o vašem mandatu pogajali z, vašim, eh, z našim Evropskim parlamentom in potem je življenje čisto drugače. Ni treba klicati vseh glavnih mest, kaj si oni želijo, ne potrebujete bilateralnih pogodb za ljudmi, ki sploh ne vedo, zakaj gre v posameznem primeru. Ne, mandat boste sklenili s to hišo Evropa in ima vse instrumente instrumente, Evropa ima vse tehnike in Evropska unija bi morali okrepiti takšna, kot je. Ne potrebujemo druge Evrope, ne potrebujemo nekih prizitkov, potrebujemo okrepitev teh institucij in okrepitev Evropskega parlamenta in le tako bomo lahko našli pot iz krize. Hvala, gospod Bulman bomo gospodu Renu poslali zapisnik vašega govora, zato da si bo vsaj pisno mogoče lahko prebral. Gospod Barozo, prosim sporočite mu, da bomo tako prijazni, da mu bomo poslali mnenje gospoda Bulmana, kaj te očitno ga ne zanima kaj dosti. Sedaj pa gospa Gal Pelc. Spoštovani gospod eh, predsednik, dejstva so dejstva. Eurostat je opozoril na to, da se nismo pravilno lotili te krize. Kljub temu na tem vrhu spet niso bile sprejete odločitve, postavljene so bile samo usmeritve. Novi bančni nadzor mora delovati na osnovi obstoječih institucij in pogodb, pa tudi Evropska centralna banka oziroma pristojnosti Evropske centralne banke je treba bolj natančno opredeliti. Izgubili smo veliko časa, zato si zdaj ne moremo več privoščiti sprejemanja odločitev, ki ne ustrezajo našim odgovornostim. S tem bodo zapostavljene tiste države članice, ki še niso članice evroobmočja. Vsi vemo, da kriza ne pozna meja. Zato menim, da mora tudi upravljanje s krizo presegati meje. Evro lahko ohranimo in zaščitimo samo, če bomo delovali celovito. Za države, ki še niso članice evroobmočja, je nespremljivo, da bi v zvezi z nadzorom bank govorili o dvostopenski Evropi. Če bomo imeli večstopensko Evropo, potem ne bomo uresničili tega, kar smo si zastavili, gospa Gjanako. Hvala lepa, gospod predsednik. Vidimo jasno usmeritev v smer se imenuje rast in zaposlovanje, vendar pa zato moramo uporabiti vse institucionalne instrumente, ki jih imamo na voljo. Potrebujemo sanacijo javnih bank, tukaj treba vključiti tudi Evropsko investicijsko banko, to je pomemben korak, pomemben korak sploh za tiste države, ki so v fazi prilagajanja državljani moje države, kot tudi drugih eh, držav članice Evropske unije doživljajo trdo realnost eh, prilagajanja na nove razmere. Čim prej je treba zagnati ta novi nadzorni mehanizem, to bo nujno potrebno za poglobitev gospodarske in monetarne unije. Banke pogosto ne prispevajo k reševanju problemov, ampak so del problema. Tukaj smo slišali ali je enakopravnost med spoloma že danes realnost. Mislim, da moramo zapustiti to področje deklaracije, ampak moramo začeti ukrepati. Pred 16 leti smo začeli uvajati enakopravnost med spoloma. Stabilnost, mir in vse ostalo je pomembno za to, da bi si lahko zaslužili Nobelovo nagrado. Hvala lepa, gospod Džanako, gospod Tyson za ILS. E Hvala lepa, gospod eh, predsednik gospodje predsedniki. V zadnjih letih je bilo sprejeto kar nekaj ukrepov za to, da bi presegli različne krize. To so bili standardni ukrepi in nestandardni ukrepi znotraj in zunaj pogodbe. Vendar pa zaupanje ni bilo ponovno vzpostavljanje in prav to zaupanje potrebujemo za ustvarjanje eh, ozračja, v katerem bo možna rast in zaposlovanje kompleksne strukturne težave bo treba reševati kompleksno in strukturirano. Če si pogledamo zadnje načrte, ki smo jih naredili, da bi resnično dobili skupno gospodarsko in monetarno unijo, kot si to predstavljate vi, gospod Van Rompuy. To mora biti ambiciozen načrt, načrt, ki ga bomo tudi uresničili, kajti kriza ne čaka na politiko zato tudi v tem parlamentu ne smemo sedeti križem rok. Sprejeti je treba poročilo o. Sprejeli smo poročilo o časovnici za eh, ta načrt. Kot poročevalka vam povem, da imamo nekaj stebrov, imamo pa še peti stebr, to je socialni stebr, ki je za nas pomemben, kar pa zadeva nadzor bank. Še vedno sprejemamo oziroma pripravljamo spremembe pri določenih eh, točkah lahko izboljšamo predlog komisije, kar pa ne sme pripeljati do zamud v Evropi, lahko še naredimo nekaj korakov naprej, še letos, če bo vsak prevzel svojo odgovornost, eh, mi kot parlament eh, ne bomo povzročali zavlačevanja. Hvala za ELS, gospod Ranhel. Hvala, gospod predsednik, gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije. Najprej naj vam čestitam za rezultate, ki ste jih dosegli na svetu oziroma na vrhu. Vse skupaj prihaja nekoliko pozno, vendar pa je to tudi napredek. Lahko potrebujem besede gospoda Kasulidesa, bi pa vprašal nekaj gospoda predsednika sveta. Države, ki so sedaj v težavah, se borijo za to, da bi retrogradno to vplivalo tudi na delitev bančnih dolgov od državnih dolgov. To ni bilo sprijeto. Od najvišjih politikov v Nemčiji in Franciji pa slišimo, da bo Irska doživela posebno obravnavo. Zato vas sprašujem, a je bilo to sprijeto? na svetu bo Irska zdaj drugače obravnavala kot druge države, kot naprimer Portugalska, Grčija in Španija. Hvala. Gospod Rolj ima besedo za ILS. E Gospod predsednik, gospodje prezidi, predsedniki, velike težave imamo v Evropi in na začetku smo se dogovorili, da bomo bolj varčno ravnali z našim denarjem, da potrebujemo Nujno potrebujemo strukturne reforme in da želimo spodbuditi rast. In vse to smo naredili. In drži tudi, da gre počasi naprej, ampak gre naprej. Zato ne razumem tega razburjenja, kot da bi morali vedno znova izumljati eh, toplo vodo. Gospod Van Rompuy, zelo sem vam hvaležen za to, da se izjemno zauzemate za Eh, smer kontinuiranega dela, ne v vsak eh, teden nov instrument, nova novica, upanje na nek eh, čudež, ampak sistematično delo. To je edina možnost, da napredujemo. Uspehi se že kažejo počasi, ampak gotovo. Zato moramo iti počasi in zanesljivo, ne pa hitro in hektično in nenadzorovano. Nenazorovano sprejemanje odločitev in metanje novih in novih zamisli nam ne bo prineslo ničesar. Jaz sem zadovoljen s tem, kako delamo. Tudi kar zadeva nadzor nad bankami. Se ne gre za to, ki, kateri dan bo nadzor vzpostavljen. Pomembno je, da bo ta nadzor deloval. Že kar nekaj časa smo tudi z, v zvezi z IBM sprejemali eh, čudovite sklepe. Mogoče bomo to sistematično naredili drugače. Gre za to, da to deluje, ne pa kdaj bo začelo delovati. Zato še enkrat hvala za ta sistematični in umirjen eh, pristop, ki se mi zdi pravilen. Na koncu ne bo odločalo, kdo je najbolje govoril, ampak kdo je najbolje deloval. Hvala. S tem zaključujemo za razpravo, zdaj prehajamo na tako imenovani catch the eye, vendar imam veliko prošnjo za vas, kolegice in kolegi. Razprava še ni pri koncu. Imamo pet minut za catch the eye. Pred mano je dolg seznam kolegic in kolegov, ki so se prijavili, ker bi sedeli že pred eh, več kot eno uro, kar je velik izraz spontanega odziva predlagal bi vam, da se posedete. Sledijo še odzivi gospoda Van Rompuja in gospoda Baroza. Tudi za gledalce na tribunah ni sprejemljivo, da Ne tisti, ki tukaj govorijo in ne tisti, ki jih govorijo, ne slišijo ničesar zaradi tega, ker vsak vodi nek zasebni pogovor. Tukaj in ne na hodniku, zato vas prosim, da zasedete svoja mesta. Da sedete na svoje mesta. Drugače ne bomo nadaljevali za razpravo. Ich wäre den Saaldienern hier im Saal auch dankbar, wenn die zu den Eh, dvoranskim slugom, tudi pros, dvoranske sluge bi tudi prosil, da se odpravijo do skupin, ki klepetajo in jih zaprosijo, da se posedejo. Sam žal ne znam govoriti o vseh evropskih eh, jezikih, lahko bi govoril tudi eh, špansko, ker ena skupinica tam ne govori špansko. Vse vas prosim, da se posedete tudi zeleni. Gospod Albreh, lahko sedete, eh, zato ni treba plačati. So, jetzt beginnen wir mit dem Catch-the-Eye-Verfahren. Zuerst hat Catch-the-Eye. Prva je ujela moj pogled. Gospa Podimata. Hvala lepa, predsedujoči. Zadnji. Vrh Evropskega sveta je pokazal, da imamo na srednji in dolgi rok dobre možnosti za napredovanje. Predvsem pa gre za premagovanje krize, zato potrebujemo hitre odločitve, ki bodo upoštevali tudi socialno pravičnost, spoštovali demokracijo in doslednost pri izvajanju. Gospod predsednik komisije, zelo pomembno je in zato tudi pozdravljamo odločitev Evropske komisije za ukrepljeno sodelovanje pri vzpostavitvi finančne, davka na finančne transakcije. To je edini socialno pravični instrument, ki je bil v tem času predlagan na nacionalni in evropski ravni. Moramo še enkrat povdariti načelo, ki ste ga omenjali na primeru Grčije. Pri izvajanju ne zadošajo zagotovila držav članic in zaveze držav članic. Politiko mora države tudi izvajati. Drugače ni mogoče računati z uspehom teh ukrepov. Posamezne vlade se morajo držati svojih zavez. Hvala lepa, gospa Jordan Cizel. Zelo dobro se mi zdi, da je svet predstavil konkretne prioritete, kar je v tem času še posebej pomembno. Sama pa bom izpostavila tiste, o katerih moji kolegi niso govorili prednostna naloga mora še naprej ostati evropski raziskovalni prostor ki ga moramo hitreje uresničevati v skladu z ljubljanskim procesom raziskovalcem moramo omogočiti lažjo mobilnost predvsem pa dobre pogoje za njihovo delovanje in primerljivo plačilo za enako delo če se primerjamo z zda moramo več storiti predvsem pri oblikovanju ustreznega okolja za raziskovalce in privatne investitorje naš primanjkljaj do treh vlaganj raziskave in razvoj razvoj je predvsem na strani privatnih vlaganj in drugič notranji trg nas povezuje in daje priložnost za razvoj a vzpostavitev ima svojo ceno ki jo moramo upoštevati pri sprejemanju proračunov primer je agencija za energijo zaradi nizkega proračuna je namreč ogrožanje izvajanja uredbe remit ki naj bi preprečila zlorabe informacij in goljufije in nenazadnje podpiram močno besedilo evropskega sveta o iranskem jedrskem programu hkrati pa obžalujem da naj bi naslednji teden delegacija evropskega

Naši državljani pozdravljajo povdarke na področju rasti in zaposlovanja. Veliko ukrepajo na področju trgovine, vendar je veliko te trgovine notranje. Zanima me, kaj bo gospod Van Rompuy naredil za spodbitev držav, da odpravijo ovire za trgovino in ustvarjajo enotni trg, tako kot želi svet. Kaj bo storil, da spodbudi države članice, da odprejo trge na področju storitev in kaj bo gospod Barozo storil? za umik določenih predlogov za zmanjšanje regulatornega bremena. O kakšnih predlogih govorimo? Veliko trgovine poteka zunanje, eh, povezave z Kitajsko, Kanado so pomembne, ne smemo pozabiti na Indijo, pa ne smemo pozabiti na ZDA. Državljani bodo pozdravili eh, tudi inštrument za povezovanje Evrope, vendar pa potrebujemo tudi ustrezna sredstva, če želimo se uresničiti. Hvala lepa, gospod. Watson. Gospod eh, Van Ballen. Voorzitter, op de top is gesproken over het bankentoezicht. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Govorili smo o bančnem nadzoru in da naj bi ta nadzor prevzela Evropska centralna banka. Če pa bomo odkupovali državne obveznice, eh, bo to tudi prispevalo krizi. Evropska centralna banka mora najprej postati ponovno neodvisna, ne pa svoje bilance napihovati z bančnimi državnimi dolgovi. Šele potem lahko Evropska centralna banka prevzame nadzor nad bankami in tudi nadzor, vendar je treba ločiti bančni nadzor in eh, valutni nadzor ta ločitev pa ne pomeni, da bo s tem padla politična neutralnost Evropskega parlamenta. Pakt za rast in stabilnost je pokazal, da nadzor ne deluje. Nadzor nad bankami pa ni rešitev vseh problemov. Grčija, Portugalska, Španija in tudi Italija imajo eh, težave in tam gre tudi za prihodnost eh, evra. Resno bo treba razmisliti o tem, kakšne rešitve potrebujemo tako, imam še dva. Najprej gospa Gormaj. Thank you very much, dear President, colleagues. First of all, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej komentar, kar zavedeva imenovanje v izvršilni odbor Evropske centralne banke. Govorili smo o kvotah v upravnih odborih eh, podjetjih in to še enkrat kaže, da si samo nekaj želimo, ne pa tudi ukrepamo in na ta način ne bomo ničesar reševali. Enakopravnost med spoloma je demokratična in temeljna eh, zadeva. Pozdravljam pa odločitev desetih držav članic, da uveljavijo davek na finančne finančne, eh, na finančne transakcije kot eh, tudi jamstvene scheme za bančne vloge. Zdaj morajo slediti konkretni ukrepi, prav tako pozdravljam pripravljenost irskega vodstva za uporabo takšnih jamskih, jamstvenih sistemov. Gospod Barozo, dejali ste, da bi morali narediti vse, da eh, preprečimo da se težave razširijo na evropske ravne, ampak vi kot eh, gospod Van Rojpoj govorite ta o rasti in zaposlovanju. In tukaj se moram vprašati, kako nameravate to doseči brez eh, sredstev, brez ustreznih finančnih sredstev. Hvala lepa, gospod Bafton. Uh, you, uh, Hvala, predsednik Šulc. Zelo redko imam kaj pozitivnega povezati o evropskih komisarjih, ampak danes eh, je drugače. Konec tedna smo na Sky News v Veliki Britaniji poslušali gospoda Dguhta, eh, komisarja za trgovino, ki je dejal, da lahko Združeno kraljestvo preživi brez Evrope. In to pravimo že dolga leta. Gospoda Baroza eh, bi prosil, da mi nam pove, če se strinja s svojim komisarjem. Hvala. In eh, zadnja bo dobila besedo gospa Gomez. evropski svet eh, mogoče ni upošteval eh, napak pri multiplikaciji ukrepov in tragičnih stroškov, ki jih trpijo državljani portugalske Grčije. Eh, Španije in s tem slabimo celotno Evropsko unijo in njeno gospodarstvo. Evropska komisija naj bi spodbujala evropske interese in delovanje trojke v državah v krizi ni ustrezno. Tukaj ne upoštevajo napak in ne upoštevajo komentarjev Lagardove glede tega, da države potrebujejo več časa in ustrezne pogoje za to, da se prilagodijo. Svet in komisija še vedno vztrajata v hudem varčevanju. Gospod Olond je to odločno povedal to za države pomeni hude gospodarske in politične eh, posledice, kar velja tudi potem za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Gomez. S tem zaključujemo postopek HGI. Prosim vas, ponovno vas prosim, da sedete na svoja mesta. Ja. Če me dam, a se vusi v ple. Prosim, da sedete. Frau Gormaj, seien Sie doch so lieb und nehmen Sie. Gospa Gormaj, prosim, tudi vi sedite. Postopek HDI je mimo. Vielen Dank. Ich erteile jetzt das Wort zunächst. Hvala lepa. Najprej bom predal besedo gospodu Barozu za Evropsko komisijo. Gospod Barozo, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej, kar zadeva oceno tega vrha, tega Evropskega sveta. Mogoče ste nekateri opazili, da sem v svojem uvodu opozoril na tri vrhe. In to sem storil namenoma, kajti ta vrh je bil pomemben, ko gre za potrditev prejšnjih odločitev in eh, oceno napredka. Nažalost smo imeli nekaj dvomov glede zavezanosti posameznih eh, vlad, glede odločitev, ki so jih eh, same že sprejele v preteklosti. vendar pa bile končno, so bile končne odločitve pri pomembnih, eh, oziroma bodo prišle odločitve glede mehanizma za stabilnost in glede Evropske monetarne unije decembra. Moja ocena je, da smo dosegli napredek. Kar zadeva potrditev prejšnjih odločitev. vendar pa še nismo dobili ustreznega celovitega odziva na vse izzive, s katerimi se sooča Evropska unija. In to bi bila ustrezna ocena rezultatov vrha Evropskega sveta. Dejstvo pa je, da se ukvarjamo s zelo občutljivimi zadevami, pri čemer so izhodiščna stališča naših držav zelo raznolika. Evropske institucije pa želijo spostaviti eh, vzdušje za soglasje in sprejemanje operativnih odločitev. Napredek smo dosegli pri enotnem sistemu nadzora oziroma mehanizmu nadzora. Tukaj smo dosegli široko soglasje glede načel, ki jih opredeljujejo predlogi komisije in se odražajo tudi v sklepih sveta, vključno z tem, da naj bi ta nadzor vključil vse banke, da mora biti odprt za udeležbo držav, ki niso članice evroobmočja, če to želujejo, in da je ta evropski bančni nadzorni sistem mehanizem za omogočen napredovanja Evrope, za povečanje stabilnosti in omogočanje dokapitalizacije bank preko ESM-a. Evropski parlament, poročevalka eh, Tyson, je dejala, da moramo tukaj nadaljevati, tako da lahko pridemo do konkretnega rezultata konec leta 2012. Komisija bo sodelovala z vami pri izboljšavi tega predloga in operativnega postopnega ovajanja sistema, sistema v letu 2013, kot je predlagala komisija. Začeli bomo z sistemskimi bankami in potem vključili postopoma vse banke, vključno z tistimi iz državne članice evromočja. Danes je bilo omenjeno še nekaj. Mislim, da je bilo vprašanje gospoda Maura glede nujnosti. Mislim, da sem jasno povdarjal, kakšna je nujnost, vendar pa je realnost, če hočemo eh, biti pošteni pri naši oceni, je, da vse države nimajo enakega občutka glede nujnosti. Saj se čutijo v, drugačni, v drugačnem finančnem in eh, davčnem položaju. Vendar je pomembno za kredibilnost našega odziva, da ga dobro pripravimo. Nekatere teme so zelo zapletene iz političnega in strokovnega vidika, vendar pa moramo do odločitev priti čim prej. Še nekaj je bilo omenjeno. Gre za socialni pakt za Evropo. Kako lahko naše odločitve dopolnimo z ustreznim upoštevanjem socialne razsežnosti? V predlog glede socialnega pakta naj bi eh, uvajali oziroma izvajali zamisli, ki so že v strategiji Evrope 2020 za vključujočo rast. V drugem evropskem eh, semestru bo postopek eh, neravnovesi tudi del implementacije te strategije, kar pomeni nove izzive za vse nas, predvsem kar zadeva zagotovanje, zagotavljanje, da se bo eh, delovni trg znašel tudi v oceni na ustrezen način. To je izhaj iz dejstva, da je starost in zaposlovanje in socialna vprašanja dve strani iste medalje. Mnogo ljudi govorijo o tem, da potrebujemo pravega finančnega ministra v Evropi. Potem morajo razmisliti, da potrebujemo ustreznega ministra za gospodarstvo v Evropi tako da bi lahko rešili oziroma dokončali delo na področju finančne stabilnosti in eh, prispevali k rasti, trajnostni rasti in s tem upoštevali tudi socialni eh, vidik. Zaposlovanje in socialna kohezija niso samo posledica ekonomske rasti, ampak pomembna determinanta tega eh, razvoja naše vrednote, socialne pravičnosti, enakih Eh, priložnosti morajo hrati v središču evropske strukture in še naprej jih moramo razumeti kot predpogoj za našo prihodno gospodarsko blaginjo, za blaginjo naših eh, državljanov in eh, za Evropsko komisijo morajo tudi biti del agende za rast. V začetku 2013 bo komisija pripravila socialne investicije za kohezijski in socialni sklad, kjer bomo poštevali različne vidike, ki ste jih omenjali vi v okviru socialnega pakta. Sporočilo, ki vam ga dajem, je, počnemo vse, kar moramo z orodi in instrumenti, ki so nam na voljo na evropski ravni, da vključimo to socialno komponento v širši odziv na trenutno finančno in gospodarsko situacijo v Evropski uniji. Kar zadeva prihodnje odzive glede porazdelitve dolga, naše stališče poznate, komisija ga je, komisija ga je predstavila in to bomo pokazali eh, tudi v našem načrtu. S čim pa se ne strinjam, je stališče tistih, ki pravijo, da se zauzemajo za vsebino tega zakonodajnega dvojčka, da so za večjo integracijo eh, nadzora nad proračunsko politiko, da so eh, za okrepitev vloge evropskih institucij pri eh, skupnostni metodi na področju gospodarskega upravljanja vendar tega ne bodo odobrili, dokler ne bodo sprijete odločitve glede eh, sklada za povračilo eh, dolga, naprimer. To je napaka. Če bomo ustavili pomemben napredek zaradi drugih zadev, pri katerih, kot veste, še nismo dosegli soglasja med državami članicami, boste paralizirali napredek na področju gospodarskega upravljanja. To je vaša odločitev. Vendar pa vam svetujem vsem silam v Evropi, da podprete vse, kar nam omogoča, da rešujemo zadeve v okviru Evropske inštitucije po skupnostni metodi in to je prav gotovo cilj zakonodajnega dvojčka. Še nekaj je bilo jim omenjeno in to je situacija, kot jo ocenjuje mednarodni denarni sklad. Tudi to bi komentiral. Razlog za današnjo krizo ocenjujemo drugače kot nekateri evroskeptiki. To za nas ni evroobmočje. V evropskem gospodarstvu imamo krizo za, zaradi pretiranega zadolževanja nacionalnih vlad in neodgovornega vedenja na določenih sektorjih, tudi znotraj, kot tudi zunaj Evrope. Evropa torej ni izvor problema, ampak je žrtev problema in zdaj poskuša biti del rešitve. In to je realnost. Pri ekscesivnem, pri pretiranem zadoževanju vlad eh, smo imeli izvor vsega skupaj, kot tudi pri neodgovornem delovanju finančnih institucij. Naprimer, gospod Faraž, vaša država, ki ni članica evroobmoča, zdaj eh, sprejema zelo hud varčevalni ukrep, eh, vaši ljudje trpijo zaradi posledic eh, napak, ki so bile storjene v preteklosti. In tega ni ustvarila Velika Britanija so it is intellectually i repeat it is politically and it No, in to ni ustvarjal eh, evro in evroobmočje. Zato se ne smemo pretvarjati, da je evro razlog za vse naše probleme. Evropska unija je del rešitve, kajti mnoge države članice brez podpore drugih držav članic iz evroobmočja ne bi imele dovolj eh, denarja na voljo eh, za ohranjanje eh, svoje javne uprave, nacionalnih zdravstvenih sistemov, izobraževalnih sistemov, socialnih sistemov. Evropa je torej del rešitve. In zdaj moramo narediti vse, kar lahko, zato da stabiliziramo evroobmočje in ustvarimo pogoje za rast. Ampak kakšno rast? Trajnostno rast, ne rast preteklost, ampak kati rast, ki jo polni pretirano zadolževanje, ni prava rast. Rast, ki jo polnijo neodgovorni zasebni krediti, ni prava rast. Ponovno se moramo vrniti na rast, ki bo trajnostna, vzdržna. Zredi tega so evropske institucije kot tudi Evropska centralna banka za fiskalno konsolidacijo kar pravi mednarodni denarni sklad eh, in s tem se strinjamo, da je situacija različna v državah članicah in tiste države, ki imajo možnost eh, spodbujanja eh, rasti z večanjem notranje potrošnje, lahko to storijo. Naj jasno povem, da je bila Evropska komisija tista, ki je predlagala in tukaj nas je podporil mednarodni sklad za Portugalsko in Španijo še eh, podaljšanje roka za eno leto, zato da dosežejo cilje eh, konsolidacije proračuna. To je bil naš predlog, ne predlog mednarodnega denarnega eh, sklada. Najprej za Španijo in potem za Portugalsko je komisija predlagala podaljšanje roka za eno leto za popravek pretiranega zadolževanja. Ko bo gospodarski, če je gospodarski položaj eh, hujši, kot eh, pričakujemo, je to omogoče in se strukturne reforme izvajo, zato lahko omogočimo eh, podaljšanje tega roka. To seveda ni avtomatski proces, situacijo je treba odločati v vsakem posameznem primeru in to je bilo tudi stališče gospe Lagarde, ko je dejala, ko je to mogoče in potrebno oziroma potrebno in možno. In to je natančno eh, način delovanja evropskih inštitucij, ki ga uporabljajo za posamezne države članice. Druge eh, pri državah, kot so Irska, Grčija, da moramo razmisliti o možnem podaljšanju roka za prilagajanje. Podaljšanje lahko za vleče tudi ustrezno rešitev problemov in eh, poglobi krizov in potem se bo pojavilo vprašanje, ali so druge eh, države evromočja, ker se pač odločitve spremljajo na ravni vlad, eh, pripravljeni na to. Še enkrat povdarjam, na koncu bodo vlade odločali, ali bodo države članice pripravljene še dodatno pomagati, finančno pomagati. Za države v programu je podaljšanje rokov eh, pogojeno z ravnjo dolga. In na to gleda enako tudi mednarodni denarni sklad. Še nekaj treba povedati in ljudje niso upoštevali tega dovolj dobro. Nekateri od tistih, ki zdaj pravijo, da bi morali biti bolj prožni, ko gre za davčne cilje, so točno tisti ljudje, ki so zahtevali eh, trdno zmanjšanje dolgov, Nekateri so bili za to, da jug Evrope ne bi smel biti v evroobmočju in točno to je tisto, na kar želim povdariti. V to namreč mi ne verjamemo. Morajo bi narediti vse, kar lahko za ohranitev integritete eh, evroobmočja. Če bomo spostavili več eh, fleksibilnosti pri fiskalnih prilagoditvah, moramo razmisliti o tem, kako bo to vplivalo na eh, zadolženost in stabilnost in kako bomo tem državam omogočili pohod na finančne trge trge čim eh, prej, tako da se bodo lahko zadržovale z ustreznimi obrestnimi merami. To so vprašanja, ki vam jih postavljam. Tistim, ki eh, so komentirali. Naj povem, da je še veliko treba narediti, vendar pa sem pripričan, da je bil ta vrh Evropskega sveta pomemben trenutek eh, za, za pravo, odkrito razpravo o težkih vprašanjih. Nikakor ne podcenjujem težav in izzivov, ki so pred nami. Mislim, da pri v čas, ko je manj pritiska trgov in zato eh, naše prestolnice ne gledajo na nujnost na enak način. Zato predlagamo Evropskem parlamentu, da se držijo eh, časovnice in da razumejo, da brez celovitega odgovora ne bomo ustvarili ustreznega zaupanja. Zaupanje pa je kritičnega pomena za ponovno spostavitev investicij in zagotavljanje rasti in zaposlovanja, kar je naš končni cilj. Rast in zaposlovanje, pa tudi trajnostna rast za trajnostno zaposlovanje. Hvala lepa. Das Wort hat jetzt Herr Van Rompuy. Gospod Van Rompuy ima zdaj besedo. Mešil. Gospod predsednik, spoštovani kolegi. Številni med vami so rekli, treba je delovati in treba je storiti nekaj zdaj. Sam sem vam predstavil pregled, ki ga dobro poznate, tega, kar smo naredili v zadnjih dveh, treh letih. Nekateri med vami so vendarle rekli, veliko ste naredili, zdaj pa je treba še izpeljati tisto, o čemer ste sprejeli odločitve. Torej, ne smemo, eh, nekateri ste rekli, ne smemo ustvarjati novih instrumentov, preden ne začno delovati in se izvajati instrumenti, ki ste jih že določili. Hkrati pa pravite, nekaj je treba storiti, treba je delovati zdaj in takoj. To, kar smo že počeli in to, kar zdaj počnemo, in to sem večkrat povedal, je nekaj nezamisljivega, je bilo nekaj nezamisljivega še pred kakšnim letom ali dvema. Namreč, da zdaj delamo na ekonomsko-monetarni uniji, veste, da je to ogromno delo in tudi vi ste ogromno delali na tem v vaših odborih in tudi zaradi dobrega poročila Tisen lahko, smo lahko ugotovili, da smo že veliko naredili tako v zvezi z ekonomsko unijo kot z proračunsko uh, unijo in celo bančno unijo. Vsekakor je vse to delo treba uh, poglobiti, ampak veliko smo že naredili. Tisto, kar smo pa podcenili, je. In tu mislim, da se moramo vsi nekoliko posuti s pepelom, tako na ravni držav članic, kot na ravni uh, eh, institucij. Torej, podcenili smo širino in globino in težo krize v nekaterih od naših držav članic. Seveda zmanjšanje konkurenčnosti, seveda tudi uh, zmanjšanje eh, vzdržljivosti dolga, vse to je bilo tako hudo, da zahteva bistveno več časa, da bomo stvari popravili. Niti za trenutek ne smemo pomisliti, da z primankljajem 15 odstotkov recimo v nekaterih državah, potem z dolgom 170 odstotkov, da lahko se izognemo politiki zategovanja pasu. S takšnimi deficiti 10 do 15 odstotkov na tekočem računu v, ne moremo si misliti, da bi se lahko izognili politiki zategovanja pasu popravkov. Ne, se jo ne usiljujemo strani evropskih inštitucij. Ne, usiljujejo dejstva. To je, je posledica slabega upravljanja v številnih državah kar nekaj časa in nismo se odzvali dovolj zgodaj, tako na ravni držav članic, kot na kolektivni ravni eh, Evropske unije, nismo bili pravočasni. In ko govorimo o zategovanju pasu, o tej politiki, ne, to ne prihaja od zgoraj. To je politika, ki je preprosto neizogibna, povsem neizogibna. Torej, podcenili smo širino, težo, obseg krize. Pa še nekaj smo podcenili kar nekaj stvari smo opravili v zadnjih dveh, treh letih. Vendar ni še konec. In ravno zaradi tega si štirje predsedniki inštitucij prizadevajo v tem trenutku, da bi prišli do ustreznih pobud. In eden od temeljnih stebrov je, da v resnici ni bilo ustrezne finančne integracije. Na začetku krize smo eh, vzpostavili tri, štiri inštitucije, ampak šlo je predvsem za koordinacijo zadev. Zdaj pa moramo priti do nekih, moramo imeti inštitucije, ki bodo zares bolj evropske, skupne. In to želimo doseči s tem enotnim mehanizmom nadzora. To je na nek način precedens. Gre pravzaprav za nek posebno nov, novo smer. Seveda moramo na tem resno delati. To odločitev smo sprejeli junija, komisija je potem svoje predloge predstavila septembra, zdaj je oktobrski Evropski svet pokazal, v katero smer naj bi šli po ministrstvih, tudi vi imate seveda svojo odgovornost pri tem, pri izvajanju te bančne unije in kar upamo, imamo zelo ambiciozen načrt, časovnici, časovnico, po kateri bi želeli priti do konca, do konca leta, torej eh, urediti stvari. Ko bomo imeli določen zakonodajni okvir, pa bo, pa bo potem seveda vse operativni del dela še treba opraviti, tako strani Evropske centralne banke kot eh, nadzornika oziroma eh, enotnega nadzornika in tudi to bo seveda terjalo nekaj mesecev dela za to, da bodo stvari tekle, kot morajo. Torej, gre za to, da postopoma, vendar resno, uh, stalno pristopamo k temu delu, k temu prvemu stebru bančne unije, zato da bo to resnično trden evropski stebr. Pravite, treba je delovati zdaj. Ja, sej delujemo, ampak delujemo resno. Delujemo na tak način, da bomo zagotovili ustrezno kakovost tega dela. Če so nekatere stvari nekoliko počasne, je to tudi zaradi tega, kar sem zdaj povedal sam menim, da smo ogromno storili in da tisto, kar zdaj počnemo, so stvari, ki glede na preteklost so tako rekoč revolucionarne, namreč ko govorimo o nekaterih novih inštitucijah oziroma instrumentih, ki jih bomo vzpostavili. Ali smo na koncu poti? Ne. In zato bomo morali še delati s tem, s decembrom v, v očeh. Ampak jasno, delo bo še precej bolj težko, kot smo si lahko zamislili. Ker ti zdaj, po vsem tem, kar smo že storili, upajmo, da bo tudi dvojček ustrezno in hitro sprejet, torej z vsem tem, kar smo že storili, e, stališča pakta stabilnosti, pakta za rast, e, glede na to vse, kar smo storili v zvezi z mehanizmi za finančno pomoč, torej z vsem tem, z vsemi temi področji, ki smo jih pokrili, zdaj končno prihajamo do jedra suverenosti, do trdega jedra suverenosti in trdega jedra solidarnosti. Naslednja stopnja bo kvalitativni preskok. Tudi tu bomo šli postopoma, ampak lahko vam zagotovim, da bo ta razprava. Niti, da ta razprava ne bo preprosta, niti tukaj, pri vas, v tej hiši, niti na Evropskem svetu, niti v drugih institucijah. Kajti bolj ko se zavedamo stvari, bolj vidimo, kako so stvari težke, ne da bi seveda pri tem tudi podarili nekatere tabuje, ki so zelo blizu konceptu suverenosti in konceptu solidarnosti. Naj vam povem, da med oktobrom, torej zdaj in decembrom, bo delo res trdo in sprejemali bomo izjemno pomembne odločitve za številna področja. Govorilo se je o petem gradniku, building bloku. Ampak socialna dimenzija mora biti del vsake politike. Vsake politike. V strategiji Evropa 2020 smo o tem govorili. Gospod Barozo in sam so o tem že govorila. Govorili smo o tem petem cilju boja proti revščini. Ni bilo lahko. Številne države članice so bile povsem proti temu. In smo to vendarle vključili v strategijo Evropa 2020. Pakt za rast in delovna mesta. Kaj je to pravzaprav? Kot, kaj je to drugega kot socialna dimenzija? Kaj lahko bolj socialnega storimo, kot da skušamo vzpostavljati oziroma oblikovati nova delovna mesta v teh izjemno težkih razmerah? Torej, socialna razsežnost je povsod, je po, vključena povsod. In ko sem govoril o teh štirih gradnikih, so pravzaprav to gradniki, building blocks, ki so tradicionalni v vsaki ekonomski in monetarni uniji. Predsedniki, vodje vlad, različni ljudje me niso postavili pod vprašanje. Ne, sej, seveda, delali bomo tudi na socialni razsežnosti, zato da bo tudi ta postala sestavni del teh štirih gradnikov. Ampak Predvsem na, na ravni držav članic je socialna politika res pomembna. Države članice morajo sprejemati ustrezne odločitve stališča svojih proračunov. Tudi sam sem bil zelo dolgo minister za proračun. Vsak ukrep je treba oceniti stališča socialnega učinka in seveda priti do ustreznih politik, zato da bodo tisti, ki so najmočnejši, tudi največ nosili, nosili največje breme. To je splošna politika in seveda, ko je treba stvari postaviti na konkretne temelje oziroma jih konkretizirati, so stvari nekoliko težke. Seveda, socialna razsežnost, torej tako na ravni naših politik, na evropski ravni, kot na ravni eh, držav članic. Ko govorimo o rasti, treba je delovati v zvezi z rastjo. Ja, strinjam se z vami, ampak monetarna politika ni nekaj, kar lahko ocenimo, ustrezno, če ne pogledamo, da je restriktivna. Restriktivna mora biti, imamo eh, negativne eh, stopne rasti. Torej, imamo centralno banko, ki je zagotovila likvidnost v višini tisoč milijard do, leta, eh, do, do konca leta. In monetarna politika tukaj nikakor ni restriktivna. Ko govorimo o proračunski politiki ali govorimo o uh, porabi z zadolževanjem. Ne, želimo le omehčati nekoliko stvari, recimo za Španijo, za Portugalsko in to, kar eh, nameravamo to storiti tudi za druge, če bo potrebno. Ampak, če ne bomo nadaljevali s tem čiščenjem eh, proračunov, potem bodo trgi, nažalost, kaznovali takoj. Nas bodo kaznovali in vse tisto, kar zaslužimo, ko tu stvari širimo, bomo pravzaprav izgubili na račun obrestnih mir. Ni sto različnih načinov, da uh, spodbudimo rast, ekonomsko rast zelo kratkoročno. Ne, tu, kar je najpome, najpomenejše je kratkoročno, je, da spostavimo zaupanje, ponovno spostavimo zaupanje v evroobmočje. In oprostite, nekaj številk moram povedati ko govorimo o pozitivnih zadevah, je treba biti previden, kar, previden, kajti včasih ni niti politično korektno, da to govorimo, ampak če pogledamo, pogledamo različne stopnje med ob, eh, torej, eh, obveznosti čez deset, v desetletnem območju in pa eh, za številne države in pa benchmarki zdaj, ko zdaj vidim, da imamo trenutno situacijo, ki jo primerjam z stanjem v zadnjih 12 mesecih vidimo, da je prišlo do zmanjšanja za 239 točk v Italiji, 249 točk v Španiji, v, na portugalskem za manj kot 800 točk, na irskem 900 točk, v Belgiji manj kot 270 točk. Torej, reči, da ni nobenih rezultatov, to pa ni resno. Upam, da je to, da bo to vzdržno, da bo trajno, In seveda težka lekcija tukaj pa je, da smo se v preteklosti večkrat eh, zmotili. Se veste, jaz sem edini, ki se motim, vi imate vedno prav, jaz priznam, da se motim, ampak to je jasen signal, da lahko napredujemo pri vzpostavljanju, ponovnem vzpostavljanju zaupanja. Na ta način bodo potrošniki, podjetja tudi ogromno dobili in pridobili novo zaupanje in prav to bo ustvarilo in nove eh, znake že tukaj imamo, eh, to bo ustvarjalo novo rast po letu, dva, koncu 2012, začetku 2013. Ampak ponovna vzpostavitev zaupanja v evro območje, to je tisto, kar je najpomembnejše, kar lahko storimo za gospodarsko rast v kratkoročnem obdobju. Torej, v Evropskem svetu bomo delali na tem, to je delo ki ga želimo upravljati neki, po neki filozofiji koraka za korakom, ampak tisto, kar je pomembno, je, da so stvari, ki jih zdaj počnemo, povsem neprimerljivo s tem, kar smo počeli v preteklosti. To bomo nadaljevali tudi v decembru. V umestnem času pa upam, da bomo skupaj z vami, torej novembra, našli dogovor o večletnem finančnem okviru. Ampak ta dogovor je pa odvisen od ene zadeve, Tu potrebujemo smisel za kompromis in pa seveda politično voljo, da do njega pridemo. Če ne bo politične volje, da pridemo do dogovora, potem dogovora ne bo. In z naše strani bomo storili vse, tako kot na vseh drugih svetih, ki sem jim predsedoval, vse, da pridemo do kompromisa. Hvala lepa. Hvala da mi listi av. Hvala lepa. S tem je ta razprava zaključena. Sedaj pa prihajamo k vrhuncu našega dneva, to pa je termin za slikanje ali fotosession. Prosili so me, da vam pojasnim potek tega snemanja. Gre za kamero, ki bo naredila panoramski posnetek.